Good afternoon, ladies and gentlemen. Lep pozdrav, gospe in gospodje. May I ask you to take your seats so we will be able to begin our meeting? Prosim, da. I'm sure... Prosim, da sedete na svoja mesta. Pripričana sem, da bodo kmalo prišli na sestanek tudi drugi kolegi, no, zelo verjetno se nam bodo pridružili. Imamo pač težave s potovanji v zimskem času. Ponedeljkovi sestanki so vedno veliki ziv, ampak kakorkoli že, dobrodošli vsi, ki ste na sestanku. Bomo počakali še na ostale kolege. Začenjamo sejo odbora regi. To je naša redna seja. We have to do is to adopt the agenda Najprej moramo sprejeti dnevni red. Osnutek dnevnega reda imate na voljo v svojih mapah. Predlagam pa eno spremembo k temu dnevnemu redu. Mislim, da so vas obvestili o tem v petek. Sekretarjat je pošiljal obvestila. Vseeno pa naj vse člane odbora regi še enkrat obvestimo o tem. Zaradi pomembnih obveznosti v Bolgariji gospa Jotova danes ne more biti prisotna na sestanku. Zato predlagam, da točko 3 na dnevnem redu prestavimo na jutri zjutraj ob 9. Točko 8 bomo obravnavali na mesto točke 3. Gospa Tomašič je poročevalka. Hvala lepa, gospe Tomašič ker se je strinjala s tem, da njeno točko obravnavamo na mesto točke gospe Jotove. Če se strinjate, bi začeli torej s točko, pri kateri je poročeval gospa Tomašič. Se strinjate dobro. Hvala lepa. Dnevni red je torej sprejet. The next, the next point, uh, is... Naslednja točka na dnevnem redu. Dobila sem informacijo, da nekaterih kolegov danes ne bo na sejo iz različnih razlogov. Gospa Smolkova, gospa Dančila, pa tudi nekateri poročevalci, kolikor vem. Yes, Maletič gospa Maletič je prav tako poklicala, da je danes ne bo. Sem že prej gospeda Mato pojasnila, zakaj nečesa ne moremo zamenjati. Uh, Uh, so pa z nami kolegi, ki bodo predstavili vse te prispevke. Tako da bomo lahko v celoti obdelali dnevni red odbora regije. Kar pa zadeva svet, ki bo potekal v Luksemburgu 26. in 27 oziroma ki je potekal 26. in 27. novembra. Neformalni svet ministrov za teritorijalno kohezijo in urbane politike se je odvil v Luksemburgu 26. in 27. novembra. V četrtek in petek prejšnji teden je potekal ta svet. Skupaj z gospodom Omaržajem sem zastopala odbor regij. Ključne točke, ki smo jih obravnavali, so naslednje. Napredek pri kohezijskih politiki in teritorijalni politiki, potem teritorijalni scenarij in vizije, čezmejno sodelovanje, urbana agenda, urbani izzivi, ki jih predstavlja kriza z begunci, osnutek sklepov, ki jih je pripravilo predsedstvo, je bil potrjen strani vseh držav članic na tem neformalnem zasedanju. Na splošno razprave niso bile sporne, kar zadeva urbane izzive, ki jih predstavljajo begunci. Tu so se izrazila raznolika mnenja. Dnevni red na tem neformalnem ministerskem zasedanju je zelo podoben dnevnemu redu, ki ga obravnavamo kot odbor regij. Vse ministre sem z veseljem obvestila o naših poročilih, razpravah, o poročilih, ki jih bomo še pripravili. Tudi za njih je bilo zanimivo slišati, kaj počnemo. Delamo enako hitro kot oni, ukvarjamo se z istimi temami. Če imate kakšno vprašanje, sem pripravljena v bolj neformalni razpravi pojasniti tudi svoj pogled na to neformalno ministersko zasedanje. Še eno obvestilo. Kot predsednica vas z veseljem vabim na sprejem ob koncu leta in sicer danes o pol sedmih v dvorani Jehudi Menuhin v delu zgradbe PHS. Res je še nekoliko zgodaj za božične zabave, ampak to je naša zadnja seja v tem letu, zato je to dobra priložnost, da se srečamo tudi v nekoliko bolj neformalnem okolju in si zaželimo vesele praznike ter uspešen december še pred počitnicami. To so moja obvestila, sedaj pa gremo na tretjo točko na dnevnem redu. To je pravzaprav prvotna točka 8 na dnevnem redu. Nova orodja teritorijalnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014-2020. Celostne teritorijalne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Gospa Tomašič je poročevalka. Danes bomo obravnavali osnutek poročila. Dva nova instrumenta smo uvedli v obdobju 2014-2020, zato da bi dosegli cilje in sicer celostne teritorijalne naložbe ter lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Ta dva instrumenta se nanašata na vse določbe iz uredbe o skupnih določbah, ki veljajo za to področje. Gospa Tomašič je poročevalka za ti dve novi orodi. Oktobra smo se v odboru že pogovarjali o tem, danes pa bo kolegica predstavila osnutek poročila. Rok za vložitev predlogov sprememb je sreda, 16. december do 12. ure. 15. in 16. februarja 2016 pa bomo o tem glasovali v odboru. Nekateri poročevalci v senci so prisotni v dvorani. Potem so z nami tudi kolegi, ki bodo predstavili mnenja poročevalcev v senci. Tudi za GD Regiju so z nami predstavniki, gospa Paka iz komisije. Besedo pa predajam gospe Tomašič, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, poslanci in poslanke, na začetku bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci. Zelo dobro smo sodelovali. Podali ste kakovostne predloge, koristne predloge, s katerim se je kakovost tega poročila še izboljšala. Govorili smo o najboljših praksah držav članic, o teh prvih izkušnjah, ki jih države članice imajo pri izvajanju teh novih orodij teritorijalnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014-2020. Analizirali smo tudi ovire pri izvajanju, obravnavali smo tudi predloge, kako bi države članice lahko izvajale ta orodja v prihodnje, zlasti tiste, ki tih orodij še niso v celoti usvojile. Za obdobje 2014-2020 je Evropska unija resnično bolj podarila tudi teritorijalno kohezijo. Finančna perspektiva 2014-2020 znotraj zakonodajnega okvira predvideva za strukturne investicijske sklade kar nekaj sredstev. Imamo tematske instrumente, posebne regionalne instrumente, ITI in LLD, se pravi celostno teritorijalno naložbo in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Evropa se sooča z večjimi izzivi, z gospodarskimi in socialnimi izzivi. To pa kaže na potrebo potem, da se vzpostavi celovit integriran pristop pri izvajanju učinkovitih rešitev večdimenzionalni pristop potrebujemo, ta mora biti prilagojen tudi posebnim značilnostim posameznih krajev, kar pomeni, da bi lahko začeli predstavljati tudi običajne upravne meje, ki so postavljene. Zagovarjamo predvsem upravljanje na večjih ravneh, zato da bi lahko skupaj dosegli cilje. Nova zakonodaja predvideva, da bo ta urbana dimenzija temeljila na urbanih dejavnostih, ki bodo stremele k trajnostnemu urbanemu razvoju, kako lahko to izpolnemo, tako da uporabimo celostne teritorijalne naložbe. Te naložbe državam članicam omogočajo, da izvajajo sočasno več operativnih programov, lahko tudi samo en operativni program iz več prioritetnih osi lahko črpajo sredstva, zato da bi zagotovili vse tisto, kar se nanaša na teritorijalno kohezijo v posameznem območju. Velika večina držav članic je v okviru partnerskih sporazumov sprejela tudi lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Tu pa kaže na to, kakšen pomen dajemo danes lokalnemu razvoju zagovarjamo pristop od spodaj na vzgor, kar pomeni, da moramo natančno predeliti tudi odgovornost na lokalni ravni, izvajati moramo tudi strategijo za teritorijalni razvoj. Nekatere države članice niso naklonjene takšnemu pristopu, niti ne predlagani po razdelitvi odgovornosti med lokalne skupine. Vseeno pa se mi zdi res nujno potrebno, da se ukvarjamo strategijo, ki bo strokovno usmerjala in tudi obveščala posameznike, zato da bodo vedeli, kateri organi so pristojni na tem področju. Ponuditi moramo tudi tehnično in finančno pomoč na nacionalni ravni in tudi na ravni Evropske unije, še posebej v teh bolj zgodnih fazah izvajanja. Kar zadeva prevzemanje odgovornost za rezultate na lokalni ravni, mislim, da je za dolgoročno stabilnost teh strategij zelo pomembno, da lokalni akteri prevzamejo odgovornost. Če želimo, da bi to orodje bilo učinkovito, ga moramo politično podpreti na vseh ravneh, na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni. Zato komisijo pozivam, da v okviru svojih pooblastil državam članicam ponudi tudi priporočila v zvezi s tem, kako naj vzpostavijo zaupanje med posameznimi ravni izvajanja celostne teritorijalne naložbe in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Pri, naložb, pri celostnih teritorijalnih naložbah so lokalni partneri tisti, ki lahko pripravijo strategijo. Mislim, da bi jih morali bolj vključiti tudi v nadzor, pregled in upravljanje na večjih ravneh. Mislim, da bi v lokalnih akcijskih skupinah morali sodelovati številni akterji. V posameznih okoliščinah bi morali ustrezno poskrbeti za glasovalne pravice. Naprimer, lokalni organi ne bi smeli imeti skladno s to zakonodajo več kot 49 odstotkov glasovalnih pravic. Vendar to se mi zdi, da ni najbolj primeren ukrep, ker se ne omogoči vsem akterjem in zainteresiranim stranem, da sodelujejo pri tem. Okrepiti je treba regije, v katerih bi lahko takšne zahteve lahko povzročile težave in povzročile ovire pri izvajanju vseh teh priporočil. Mlade je treba vključiti v dejavnosti lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V javnih razpravah se mlade pogosto demonizira, pogosto se jih obravnava kot pripadnike nezaželjenih skupin. 14 milijonov je izven sistema izobraževanja, usposabljanja ali zaposlovanja. Stopnja brezposelnosti je v tej starostni kategoriji tudi 50 odstotna, vsaj v nekaterih državah. Vključevanje mladih v lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, nam bo omogočilo, da se bolj učinkovito soočimo s tem izzivom. V tem poročilu države članice tudi pozivam, da ponudijo dodatno podporo in pomočne nasvete manjšim, manj razvitim občinam, ki imajo na voljo omejena sredstva in tudi omejene zmogljivosti. Ti akteri so preobremenjeni z administrativnimi postopki. Integracija večjih skladov in sredstev predstavlja veliki ziv za posamezne deležnike zlasti v okviru celostnih teritorijalnih naložb in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Zato bi morali več prizadevanj uložiti v to, da se zadeve poenostavijo oblikovati moramo bolj enostavne pogoje za uporabo teh orodij. Na visoki ravni bi morali oblikovati skupino strokovnjakov, ki bi spremljali postopek poenostavitve teh orodij, zato da bodo vsi, ki koristijo strukturne investicijske sklade, lahko ta orodja uporabljali. Komisija pa bi morala sprejeti boljši regulativni okvir. Dogovoriti se moramo tudi glede priprave priporočil Poenostavitve v eni državi bi namreč lahko prinesle do bolj zapletenih postopkov v drugi državi. Komisijo in države članice želim pozvati, da spostavijo primerne mehanizme za reševanje morebitnih sporov med upravnimi organi in posameznimi partnerji. Zagotoviti je treba ustrezno raven informiranosti in tudi osveščenosti vseh potencialnih upravičencev do teh sredstev, zato da bodo lahko ti vedeli, na koga se obrniti, če želijo spodbijati odločitve lokalnih in pristojnih organov. Potrebujemo tudi ustrezne smernice na tem področju. Sama predlagam, da se smernice pripravljajo sporedno s predlogom novega zakonodajnega okvira na področju kohezijske politike. Kasneje bo treba stvari aktualizirati, če se bo karkoli spremenilo v uredbah ali drugih zakonodajnih aktih. Na tak način bomo tudi pravočasno posredovali dokumente, ki vsebujejo smernice, med pogovori pa bomo lahko tudi ponudili vse obrazložitve v zvezi s tem, kako se bodo posamezni zakonodajni akti izvali v praksi. Če imate kakršnakoli vprašanja ali kakršnekoli pripombe, sem pripravljena vsemu temu prisluhniti. Veselim se tudi prihodnjega sodelovanja, pripričana sem, da bomo s tem pripravili boljše poročilo, ki ga bodo tudi ostali kolegi na plenarnem zasedanju veliko lažje podprli. Hvala. Thank you. Thank you Najlepša hvala, gospa poročevalka. Gospa Vana, poročevalka v senci. Where is yours? Uh, uh, nekoliko nenavadno je da prva dobim besedo ampak kakorkoli že v imenu kolega Škrleca iz skupine zelenih ki je poročevalec v senci bi se rada najprej opravičila da ga danes ni na sestanku ker ima druge politične obveznosti na Hrvaškem želi pa si da preberem njegovo mnenje Kolega se gospe Tomašit zahvaljuje za to poročilo. Veseli smo poročila na lastno pobudo v zvezi s temi orodji, ki jih je treba okrepiti. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, bi se moral bolje izvajati. Sredstva za spodbujanje tega lokalnega razvoja bi morali iskati v vseh skladih, ki so na voljo. Vseeno pa tako upravni kot tudi politični akterji močno nasprotujejo temu. Zato bi morali prednostno odpraviti to viro, če želimo zagotoviti dolgoročne in dolgotrajne rešitve. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je pomemben zaradi tega, ker zauzema participatorni pristop, vključuje čim večje število predstavnikov civilne družbe, tega ne bi smeli pocenjevati. Če želimo, da bi ta nova urodja učinkovito izvajali, bi morali lokalnim akterjem omogočiti, da ta orodja izvajajo na primeren učinkovit način. Oblikovati bi morali tudi delovna mesta na lokalni ravni, s tem bomo poskrbeli za nacionalno in tudi evropsko rast. Predvsem pa moramo osvestiti vse deležnike v smislu, kaj ta orodja prinašajo, kakšne koristi lahko imajo od njih in tako naprej. Strinjamo se tudi z oblikovanjem teh kontaktnih točk. Na podlagi prejšnje izmenjave mnen bo gospa Tomašič zagotovo podprla predloge, ki jih imamo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Želim kdo besedo? Gospod Santos, vi predstavljate mnenje gospe Rodriguez. Izvolite. gospa predsednica sem govorila o tem da je poročevalka z zelo pozitivnim stališčem in tudi jaz bi rada poročevalki za to poročilo. kolegica rodrigues danes žal ne more biti prisotna na tej seji prosila me je naj jo nadomeščam in da naj predstavim njeno mnenje. kolegica je poročevalka v senci. Kolegica se zahvaljuje poročevalki za to poročilo. To poročilo se nanaša na razvoj regij, tudi na socialnem področju. Želimo si, da bi na regionalni ravni oblikovali dodatna delovna mesta. Okrepiti je treba tudi pristojnosti lokalnih akterjev. Ta načrt, o katerem govorimo, je zelo podoben ciljem, ki se omenjajo v Lizbonski pogodbi. Naš ključni cilj pa je, da izpolnimo vse tisto, kar si je Evropa zadala kot prednostno nalogo. Možnosti za uspeh so še toliko večje, če bi lahko skupaj uporabili sredstva, ki jih imamo na voljo. Optimizirati je treba porabo sredstev, zagotoviti je treba tudi dopolnjevanje posameznih virov, pri spodbujanju in izvajanju vseh teh postopkov. Posamezne regije in ozemlja bi morali med seboj bolje sodelovati. V tem poročilu bi morali bolj povdariti lokalno in regionalno raven, ne pa da povdarjamo zgolj nacionalno raven. Še en vidik je zelo pomemben in sicer tisti, ki se nanaša na izvajanje instrumentov v kontekstu kohezijske politike. Mislim, da bi morali še enkrat preveriti, kakšne pristojnosti veljajo na lokalni in regionalni ravni. Te pristojnosti bi morali povečati, zato da bi lahko zagotovili večjo učinkovitost, da bi poskrbeli za sinergijo med javnim in zasebnim sektorjem, da bi zagotovili tudi čim bolj učinkovito upravljanje posameznih projektov, zagotoviti pa je treba seveda tudi stabilnost pri vseh obveznostih, ki smo jih prevzeli. Zaupanje posameznih partnerjev je seveda pomembno, je pa pomembna tudi kompetentnost. Razjasniti moramo tudi, kdo ima kakšno pristojnost znotraj posameznega projekta. Tehnična in finančna podpora sta seveda zelo pomembna pomembni, morajo pa evropske institucije spremljati, kaj se dogaja s temi novimi orodji. Poenostaviti je treba tudi specializirano usposabljanje za lokalne in regionalne organe v okviru tega izobraževanja in usposabljanja lokalnih in regionalnih akterjev bomo izboljšali učinkovitost teh programov. Evropski socialni sklad bi lahko uporabili za to vrstne izobraževanje in usposabljanja ne smemo pa seveda podvajati že obstoječih struktur. Se pa strinjam, da bi morali zagotoviti tesnejše sodelovanje tudi na evropski ravni, poenostaviti je treba evropska pravila, jih narediti bolj prožna. Vse skupaj pa moramo storiti predvsem zato, da bodo regije svoje delo lahko opravljale na bolj enostaven način. Pravila bi morala biti bolj splošna, nespecifična. Če se pojavijo težave, jih moramo opraviti čim hitreje, zato morata nadzor in revizija biti stalno zagotovljena. Nadzor se mora izvajati skozi celoten postopek, ne šele ob zaključku posameznega projekta. Pri tem lahko uporabimo tudi primere najboljših praks izboljšati je treba sodelovanje pri posameznih projektih. Ta urodje lahko odigrajo zelo pomembno vlogo v tem procesu. To pa je tudi vse, kar je imela zapovedati kolegica Lidljana Rodrigež. Much, Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Eh, ehm, de EVP-schaduwrapporteur Boeddha zou aanwezig moeten zijn. Hvala lepa. Kolega Buda, poročevalec iz Sence iz skupine ELS, je pristojen za to področje. Sam ga sicer še ne vidim v dvorani, tako da bom povedal svoje mnenje. Mislim, da je to poročilo dobro. Imam pa vprašanje za komisijo. Člen 17.3 govori o analizi partnerskih pogodb v operativnih programih. Ko bo upravljena ta analiza, bomo videli, kaj se je dejansko izvajalo. Zanima pa me komisija, kako vse skupaj izgleda z finančnega vidika, koliko sredstev ste namenili v ta namen, kolikšen delež sredstev predstavlja analiza v okviru teh programov? Nam lahko poveste tudi, če obstajajo kakršnekoli omejitve pri teh orodjih? Zdi se, kot da skušamo združiti vsa ta orodja in jih potem uporabljati na nek kombiniran način. Morda ljudi to skrbi, morda jih skrbi, na kakšen način se bodo potem stvari izračunavale. Morda jih skrbi tudi to, da jim bo kdo rekel, da niso uporabili vseh ustreznih pravil za strukturne sklade, za socialne sklade in tako naprej. Kar pomeni, da bodo lokalni partnerji odgovorni za nastalo situacijo. Zanima me, kako bo skratka vse skupaj delovalo. Bi lahko komisija povedala kaj več v zvezi s tem? To poročilo je pripravljeno ob pravem času. Zdi se mi, da bi morali govoriti o izvedbenem poročilu, no vse zadnje obravnavamo posamezne prakse. Obravnavamo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Funkcionalni odbori, kolikor vem, naj bi bili v prihodnje vedno bolj odgovorni za samo izvajanje. To so ključna vprašanja, pa tudi splošne pripombe, ki bi jih imel s tem v zvezi. Mislim, da je že v samih uredbah navedenih ogromno stvari, vseeno pa bi morali vedeti, kolikšna je stopnja gotovosti pri vsem skupaj. Ali ste zadeve natančno opredelili, ali vemo, kakšno bo združevanje sredstev, ali gre tu za neko ukrepanje od spodaj na vzgor ali bomo vključili tudi programe LIDER na podeželju, ali bomo vključili tudi programe, ki se izvajo v mestih, ali bomo vse skupaj upravljali sočasno, kakšna je vloga nevladnih organizacij, ali se bo njihova vloga povečala ali ne. Zanima me, kakšno je splošno ravnoteže. Hvala za to poročilo. Mister. Hvala lepa, gospod Van Miltenborg. Uh, Hvala, gospa predsednica. Govorim v imenu Jak, gospoda Jakovčiča, poročevalca v Senci, tudi on žal danes ne more biti z nami na sestanku. Kolega bi rad iskreno čestitev gospe Tomašič, mislim, da je to poročilo zelo celovito. Nekaj stvari pa bi vseeno še radi spostavili. Zelo pomembno je, da poudarjamo pomen pristopa od spodaj na vzgor. Govorimo o lokalnem, socialnem, teritorijalnem razvoju. To bi morali bolj podariti kot odbor regiji. Tudi, ko gre za upravljanje sredstv, je ta pristop od spodaj na vzgor zelo pomemben. Še par pripomb. Evropska komisija je predstavila nekaj številk. Zavedati se moramo, da ni veliko držav izbralo ta resničen pristop pristop zajemanja večjih skladov. Pri celostnih teritorijalnih naložbah in lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, je bil to temeljni element. Tak pristop je v teoriji sicer možen, ampak če si v praksi pogledate, kako se oblikuje sinergija, boste ugotovili, da je pri fazi izvajanja vse skupaj predvsej omejeno. Resnična sinergija se doseže zgolj, če države članice uporabljajo tudi druge sklade, ne samo sklade za razvoj podeželja ali Evropski socialni sklad. Ne vem, morda bo poročevalka lahko ponudila odgovor na to vprašanje. Ali je problem v kompleksnosti zakonodajnega okvira, ali je problem v prevelikem upravnem bremenu, se zaradi tega pojavljajo razlike v pristopu, ali naj uporabimo pristop enega sklada ali večjih skladov, ali je težava na ravni držav članic, na lokalni ravni, kje se pojavi težava. Potem je tu člen 7, imamo smernice v zvezi s tem členom, imamo smernice v zvezi z lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost. Pri celostnih teritorijalnih naložbah pa je komisija predstavila zgolj nekaj scenarijev komisijo pozivam, da pripravi boljše smernice, tudi boljše dokumente, ki bodo mesta in regije bolje vodili. To je pomembno, če želimo oblikovati pristop od spodaj na vzgor. Komisija bi morala pripraviti boljše dokumente tudi na področju nove kohezijske politike, zlasti ko bomo začeli razpravljati o novem zakonodajnem okviru po obdobju 2020. V osnutku poročila ne razlikujete med uporabo celostnih teritorijalnih naložb za mesta in uporabo teh naložb izven mest. Kaj se je dogajalo v mestih, še posebej, ko govorimo o urbani agendi? Zelo pomembno je, da okrepimo uporabo celostnih teritorijalnih naložb da v mestih uberemo ta resničen pristop večjih skladov, kakšne so težave pri izvajanju obeh zadev. Strinjam se z gospodom Van Nisterojem, da je to bolj izvedbeno poročilo. Osredotočiti se moramo na to, kako se zadeve izvajo v praksi, se pravi, kako se teorija prevede v prakso. Še zadnja pripomba. Skrbi me, ko govorimo o sredstvih za oziroma o rezultatih lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, kako bomo dosegli te rezultate. Majhni akteri, manjše entitete se bodo vsi izgubili v kompleksnosti vseh teh zakonodajnih aktov. Lokalni vpliv je zagotovo pomemben, ko govorimo o teritorijalnem razvoju, zauzeti moramo resničen pristop od spode na vzgor. To je vedno dobro in tega se ne bi smeli bati. Zato bi pozval države članice, da poudarijo pomen lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, lokalni akteri, pa tudi države članice bo, bi morali imeti na voljo več fleksibilnosti tudi znotraj nacionalnega okvira. Hvala. Videla sem vas, gospa, gospod Buda, ampak gospod Van Nistelo je pravzaprav vaše poročilo v vašem imenu že predstavil. Zato dajem najprej besedo gospe Damato. S tem bomo končali krog tistih kolegic oziroma kolegov, ki so želeli sodelovati v razpravi, potem boste vi dobili besedo. Gospoda Mato. Hvala, predsednica. Analiza pomankljivosti in prednosti novih orodij je zagotovo nujno potrebna, še posebej v tej fazi. Informacije, ki jih imamo na voljo in ki jih je posredovala komisija, kažejo, da ti dve urodi, če se jih pravilno uporablja, lahko prinese dodano vrednost na področju kohezijske in teritorijalne politike. Ta dva instrumenta na nek način predstavljata temeljni kamen za učinkovito sodelovanje in razvoj. Pomembno je, da spostavimo sodelovanje med posameznimi lokalnimi, regionalnimi in drugimi organi, ki se ukvarjajo z regionalno politiko. Mislim, da bi morali najprej poskrbeti za izpolnitev določenih predpogojev. Ti predpogoji so že v, opisani v osnutku poročila. Zelo pomembno se mi zdi predvsem to vzajemno zaupanje med lokalnimi organi, posameznimi regijami in državami članicami. Države članice precej oklevajo pri zauzemanju pristopa od spodaj na vzgor. Mi se glede tega strinjamo. Mislim, da bi tak pristop zagotovil tudi bolj učinkovito udeležbo posameznih akterjev, tudi na nižjih ravneh, tistih akterjev, ki bolje poznajo zadeve na lokalni ravni. Ampak to oklevanje je prisotno zlasti v nekaterih državah, tega res ne moremo skrivati. Težave se pojavljajo predvsem na upravni ravni, na lokalni, regionalni ravni. Zato potrebujemo ustrezno tehnično pomoč, ki bi jo ponudili tem akterjem. Se pravi, spremljati bi morali posameznike, ki pripravljajo programe in same strategije. Komisija upravlja odlično delo na tem področju. Tudi skupina strokovnjakov za regionalne zadeve in urbane zadeve je aktivna na teh tem področju. Vsi pa želimo, da bi predhodno opravili pripravljalno delo, zlasti v fazi, ko se programi pripravljajo. Posebno pozornost bi morali posvetiti lokalni, lokalnemu razvoju, zagotoviti bi morali udeležbo vseh lokalnih akterjev. Pomembno je tudi sodelovanje med zasebnimi in javnimi akterji. Uravnotežiti je treba težnje po poenostavitvi orodij učinkovitosti urodi in preglednostjo. Poročevalka pravi, da bomo opravili tudi analizo v zvezi s tem, ali bi v naslednjem programskem obdobju zagotovili obvezno in ne prostovoljno kvoto znotraj posameznih partnerskih sporazumov tudi za ti dve orodji. Seveda čakamo še na rezultate, ki bodo doseženi na tem področju. Zato se mi zdi, da bi res morali opraviti analizo rezultatov, ne zgolj analizo porabljenih sredstev. Zagotovo bomo o tem govorili tudi v prihodnje. Skrbno bomo morali preveriti, kakšna merila naj se uporabljajo za ocenjevanje. Hvala lepa. Thank you, thank you very much, Madame Bresson. Najlepša hvala, gospod Bresson. Grazie, grazie pre... Hvala lepa, gospod predsednica questi strumenti, come è già stato ricordato. E... Ta orodja obstajajo že kar nekaj časa, kot smo slišali. Novost pri naslednjem programskem obdobju pa je možnost, da se ta orodja uporablja v kontekstu večjih skladov, kar seveda prinaša seboj tudi tveganje, da se bodo mešali instrumenti, ki so bili že tako ali tako zelo kompleksni, ker so vezani na lokalni razvoj in na posamezne tematike. Govorimo o integriranih teritorijalnih tematskih projektih. Ta koncept večjih skladov pa je po mojem mnenju samo še dodatna zadeva, ki komplicira vse skupaj. Zelo težko se je znajti v tem kontekstu. Tako da bi, po mojem mnenju, morali po eni strani podariti pomen teh orodij, če želimo v celoti vključiti tudi mesta v razvojne politike. So integrirani projekti, celoviti projekti ključnega pomena, ker so ti projekti namenjeni razvoju urbanih območij. Če želimo v delo vključiti tudi manjše akterje, manjša mesta, podeželska območja, urbano podeželska območja. V tem primeru so verjetno projekti z področja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bolj primerni. V vsakem primeru pa bi morali zagotoviti uporabo večjih skladov. Problem je bil namreč v tem, da se je na lokalni ravni pripravil program oziroma nek projekt Zadeva se je vršila v fazi od spodaj na vzgor, na koncu pa smo gotovili, da se za tak projekt ne more uporabiti določenih sredstev. Nismo vedeli, ali naj se uporablja skladi FEDER ali skladi za regionalni razvoj in tako naprej. Komisija bi morala bolj natančno opredeliti, na kakšen način se lahko črpajo sredstva iz različnih skladov. Ta možnost namreč zbuja pri posameznih akterjih predvsej strahu pri posameznih upravičencih, pri tistih, ki upravljajo sredstvi, pri tistih, ki upravljajo skladi in programi, zato ker so se znašli v zelo kompleksni situaciji. Mislim, da bi morali komisijo pozvati predvsem, da opravi dodaten premislek pri teh dveh novih orodjih, ki sta ključnega pomena vseeno pa lahko ti dve novi urodi prineseta dodatno kompleksnost, zlasti v kontekstu uporabe sredstev iz večjih skladov. Zagotovo se bomo s komisarko še pogovarjali o poenostavitvi, govorili bomo gotovo tudi o teh orodjih. Poenostavitev bi lahko bila v veliko pomoč. No, se zadnje gre za nek skupek manjših dejavnosti, zato bi bilo zelo pomembno, da se opravi nek pregled končnega rezultata, končnih rezultatov, ki se bodo dosegli. Ne vem, ali bomo preverjali res rezultate, ki jih dosegamo z vsak nekim posameznim, tudi manjšim ukrepom ali bomo na koncu preverjali rezultat, ki ga bomo dosegli. Celostne teritorijalne naložbe bi lahko uporabili tudi za razvoj strategij, ki se omenjajo v makroregionalnih strategijah, ki se izvajajo v različnih delih Evrope. Če bi se te naložbe lahko uporabile v ta namen, me zanima, kako bi lahko uskladili posamezna tveganja, ki obstajajo. Ne želimo, da bi prišlo do dodatnih komplikacij pri uporabi teh orodij. Kaj se zgodi, če več območji pripravi skupni teritorijalni program, kaj če se potem uporabljajo različni skladi? kako se potem uporabljajo sredstva na ravni posameznih mest, regij, ki so znotraj širšega regionalnega programskega okvira. Kako je torej z uporabo teh orodij v širšem območju, ki ga sestavljajo regije, ki ne pripadajo eni sami državi? S tem v zvezi se mi zdi, bi morala komisija še dodatno razmisliti. Hvala. Hvala. Gospod Hetman je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi se želel zahvaliti poročevalki za dobro upravljeno delo. Celostne teritorijalne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, sta zelo koristni orodi, po našem mnenju, za vse države članice. Menim, da ni nobene regije, nobene države članice, ki ne bi bila zainteresirana za pristop od spodaj na vzgor. Po našem mnenju je to bistvenega pomena, če hočemo uspešno izvajati orodje kot statidve. Malce bolj problematično pa je upravljanje pri teh orodjih. In temu bi bilo treba posvetiti nekaj več pozornosti. V nekaterih državah članicah enostavno obstaja preveč ravni upravljanja teh orodij in zaradi tega upravičenci dosti krat izgubijo voljo, če gre zlasti za majhne podjetja ali za majhne skupnosti, da sodelujejo v tem naporu. Poleg tega je težava pomankanje zaupanja, medsebojnega zaupanja. Vsak eh, upravni organ, vsaka institucija bo seveda želela ohraniti določeno mero samostojnosti pri odločanju in to bo omejilo možnost lokalnim skupinam, da izkoristijo vse, kar jim ta dva, ti dve urodi ponujata. Zato bi bistveno več pozornosti morali nameniti upravljanju takih orodi. Vsak pristop od, na vz, od spodaj na vzgor mora resnično se začeti na dnu, tam pri tistih upravičencih, ki bodo morali ohraniti največ samostojnosti pri odločanju. Oni so tisti, ki se bodo morali odločiti, kako izkoristiti možnosti, ki jo ti dve orodji ponujata. Lahko imamo lepo zamišljen pristop od spode na vzgor, ampak če eh, lokalni mm, deležniki ne bodo videli samih sebe, v tem ne bodo mogli uporabljati teh dveh eh, orodij. Še nekaj, kar mislim, da je tudi poročevalka omenila. Veliko je lokalnih skupnosti, ki enostavno nimajo možnosti, nimajo vseh resursov za to, da bi izvajali na svojem ozemlju določeno strategijo. Morda bi zato morali ugotoviti, kako jim pomagati, tako da bi lahko na vsaki ravni zagotovili ustrezno upravljanje, ki bo koristno in ki bo v pomoč lokalnim skupinam. Še Zadnji govornik, ki pa ni prišel prepozno, je gospod Buda. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi za razumevanje. Moje letalo je pač prispelo za zamudo v Bruselj. Sam sem poročevalec v Senci in moram reči, da na zadnjem sestanku, po zadnjem sestanku, sem se pogovarjal s predstavniki eh, lokalnih skupin in skupnosti v Romuniji. Pogovarjali smo se o teh dveh eh, orodjih. Kaj so mi povedali ti predstavniki mest in ruralnih območij? Pravijo, da se veselijo teh dveh orodij, ampak prosili so me naslednje. Ta orodja morajo biti oblikovana tako, da bodo lahko v praksi delovala. Romunija je država, kjer imamo veliko birokracije. Sedaj imamo novo vlado, novega predsednika vlade in upam, da se bo kaj spremenilo. Imamo težave pri decentralizaciji in zato je nujno treba tako delovati, da bomo lokalnim oblastem oziroma organom omogočili, da uporabljajo načelo suverenosti. Ljudje na najnižji lokalni ravni točno vedo, kaj ljudje pri njih potrebujejo. Če bi šlo za pobiranje davkov na srednji, osrednji ravni in če tega denarja na lokalni ravni potem nikoli ne dobijo, potem se ne morejo videti v tem. Zato imamo veliko težavo z brezposelnostjo nasploh in mladih še posebej. No, to velja za celo Evropo. In ti dve orodji bi nam lahko pomagali pri boju proti brezposelnosti. Lahko bi pritegnili na ta način zasebne naložbe s pomočjo teh orodij in na ta način bi na lokalni ravni lahko izkoristili vse možnosti. Potrebujemo takšen pristop, ki bo omogočil lokalni skupnosti, da se razvija. Sam sem prepričan, da bom na koncu lahko mojim sogovornikom uspešno predstavil ta dva, ti dve orodji kot koristni. Hvala. Sedaj bom dala besedo gospe Tomašič. Seveda bomo morda najprej prisluhnili Evropski komisiji, na katero je bilo naslovenih dosti vprašanj. Izvolite. Hvala, predsednica. Hvala poročevalki za osnutek poročila. Ja, veliko vprašanj ste zastavili v tej razpravi. Drži. Govorimo o dveh orodjih, ki obe dopuščata celovit pristop, ko gre za izvajanje programov in ki podpirata tudi uporabo različnih programov in evropskih skladov. V sedanjem obdobju imamo že smernice in usmeritve, tudi v eh, fazi programiranja, tudi ko gre za celovite teritorijalne naložbe, ne samo kar zadeva sedanje scenarije, temveč tudi za pretekle. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in celostne teritorijalne naložbe, gospod Van Nistelrooy je spraševal o tem, koliko denarja bo na voljo, celostne teritorijalne naložbe bo do trenutno izvajale eh, držav, 20 držav članic, drugače pa je, ko gre za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Skoraj da dve tretjini teh bo namenjenih za celostne urbane strategije, ki so obvezne, zavezujoče v sedanji strategiji, v sedanjem okviru. Gre za strategije v okviru člena 7 okoli 16 držav članic uporablja celostne teritorijalne naložbe v podporo teh urbanih strategij. Slednje so takšne, da je treba najprej, najmanj 5 odstotkov virov nameniti urbanim območjem. In trenutno gre večinoma na osredotočanje na nizkoglično gospodarstvo, okolje in socialno razsežnost v teh urbanih območjih strategijah. Okoli 13 držav članic pa z celostnimi teritorijalnimi naložbami podpira drugačne eh, teritorijalne strategije na različnih eh, območjih, torej poleg eh, urbanih okolij. Tukaj gre za področje, ki se še razvija, ni še prišlo do dokončne faze ko gre za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in regionalne sklade, poleg drugih skladov torej, je, se, je trenutno 17 držav članic takšnih, ki uporabljajo te strategije v tem okviru in okoli 1,5 milijarde evrov je bilo dosedaj porabljenih, ko gre za Evropski sklad za regionalni razvoj. Gre torej za področje, ki je obvezno poleg ribištva. To je tudi tradicionalno področje in poleg Evropskega socialnega sklada, ki je tudi neke vrste novinec v okviru sklada za regionalni razvoj. To sta dva okvira, ki nam omogočata celovit pristop. Seveda bomo spremljali in ocenjevali, programe, tiste programe, kjer je upravljanje deljeno med komisijo in države članice. Opravljali bomo in jih že nekatere študije, rezultati bodo znani čez nekaj mesecev in vam jih bomo z veseljem posredovali. Gre za strategije o urbanih strategijah, o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost in celostnih teritorijalnih naložbah. Torej, proučujemo te strategije in ugotavljamo, na kak način so jih programirali in na kak način jih podpirajo z temi dvemi orodji. Kar zadeva urbane strategije, strategije v okviru sedmega člena, tukaj imamo takovane podporne mreže. Spraševali ste, ali je tukaj kakšna pomoč na voljo upravičencem. Imamo te mreže, kjer se lahko pogovarjajo o vseh težavah, problemih, ki jih imajo urbana območja naj gre za celostne teritorijalne naložbe ali kaj drugega. Tukaj so eh, organi upravljanja, tisti, ki pomagajo upravičencem. Pripravili pa bomo tudi študije, ki bodo v podporo tej razpravi. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, eh, je zasnovan ob podpori drugih skladov, skupne dogodke sedaj organiziramo. Decembra bomo organizirali sestanek vseh organov upravljanja. Videli bomo, kakšne so njihove težave pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, tudi nekatere lokalne eh, deležnike bomo povabili, tako da bomo bolj ozavestili vse v državah članicah, zakaj gre in kje so možnosti. Še nekaj. Govorili ste o sodelovanju. V okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sodelujemo zlasti s Svetovno banko. Pomeni, da širimo naš pristop in poskušamo ugotoviti, kako, se, kako stvari potekajo izven EU, pa tudi v okviru OECD-ja sodelujemo, ko gre za urbana območja, povezave med urbanimi in ruralnimi območji. Tukaj gre za študije, ki jih eh, skupaj opravljamo. In to je zanimivo za komisijo. Yes, so far, I think this is my comments. Toliko, kar zadeva moje odgovore in pripombe. Prav, hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Tomašič, da morda odgovori na vprašanje ali da nam ponudi zadnje zaključke. Hvala. Že zadnjič sem povedala, da je to prvi osnutek eh, poročila, ki, se, ki ga jaz osebno pripravljam v Evropskem parlamentu, tako da sem naredila vse po najboljših eh, možnostih. Prisluhnila sem vam, pa tudi iz terena vem, da obstaja pomankanje zaupanja. V večini držav niso enake lokalna, regionalna in nacionalna politika, Tukaj obstajajo torej razlike. In ljudje enostavno ne dobijo tistih informacij, ki bi jih potrebovali za določene projekte. Te informacije gredo k nekomu drugemu, s tem se ustvarja nezaupanje in večina na terenu me je spraševala, ali je moč ustanoviti nekakšen neodvis, neodvisen organ ki bi lahko posameznikom dajal ustrezne informacije, kamor bi se lahko tudi obrnili, kadar imajo težave, kadar stvari ne tečejo tako, kot je treba in nezakonito. Ljudje, s katerimi sem se pogovarjala, namreč menijo, da če je politična struja v teh organih drugačna, potem jih poskušajo zaobiti. Mislim, da tukaj vlada resnično veliko eh, pomankanje medsebojnega zaupanja. Naj ponovim še enkrat, z veseljem bom prisluhnila vašim eh, pripombam, tako da mi boste pomagali, da bo to poročilo čim boljše. Hvala. Hvala. Naj vas eh, spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb eh, sreda 16. decembra ob 12. uri. To je torej rok za vložitev predlogov sprememb. Sedaj pa pojdimo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen o poročilu o evropskem teritorijalnem sodelovanju, dobrih praksah in inovativnih ukrepih. Sama sem poročevalka, v tem primeru ter bom dala sama sebi besedo. sprašujem vas, ali je kakšen poseben postopek predviden v primeru, da je predsednik ali predsednica tudi eh, poročevalec? Verjetno ne. Vprašala sem sekretarjat in niso vedeli odgovora. No, vsekakor sedaj se bom postavila v drugo kožo in bom govorila tudi v bolgarščini. A, evropejsko to teritorijalno sotrudničenje. Evropsko teritorijalno sodelovanje je eno od tistih področji, na katerih vlada veliko zanimanje med državami članicami, zato pa tudi v regijah. Evropsko teritorijalno sodelovanje, torej ETS, je ključna prvina čezmejnega, mednarodnega in medregijskega sodelovanja v Evropski uniji. Danes vam bom predstavila svoje zamisli v zvezi s tem poročilom, svoje mnenje. Pri tem bom upoštevala pomen interrega in evropskega teritorijalnega sodelovanja. ETS, torej Evropsko teritorijalno sodelovanje, je sestavni del kohezijske politike Evropske unije. Osredotočila se bom na glavno elemente strukture poročila, in prvine, ki jih bom želela povdariti v tem poročilu. Najprej se bom lotila dodane vrednosti evropskega teritorijalnega sodelovanja in njegovega prispevka pri izvajanju in doseganju ciljev strategije 2020. Govorila bom o tem, kako ETS prispeva k uresničevanju teritorijalne kohezije. Tretjič, Evropsko teritorijalno sodelovanje je po mojem mnenju inštrument za podporo eh, teritorijalne integracije. Četrtič, govoril, četrtič govorila bom o usklajevanju teritorijalnih in drugih politik, zlasti, ko gre za različne evropske akterje. Eden najbolj pomembnih delov mojega poročila bo verjetno posvečen poenastu, poenastu, poenostavitvi evropskega teritorijalnega sodelovanja. To se mi zdi, da je ena največjih ovir, ko gre za te vrste sodelovanja v praksi. Govorila bom tudi o strategiji 2020 in o tem, kako izboljšati zaupanje javnosti in izvedljivost ETS-a, torej Evropskega teritorijalnega sodelovanja. Gre za teme, ki so že povzročile zelo veliko razprav v javnosti. In treba je sedaj zagotoviti osnove in temelje prihodnjega okvira za razvoj evropskega teritorijalnega sodelovanja. Seveda se lahko pogovarjamo o cele vrsti še drugih vidikov, poleg teh, ki sem jih omenila. Ampak danes med to izmenjavo mnen boste verjetno tudi še vi dodali kakšen vidik. Če govorimo o prispevku, evropskega teritorijalnega sodelovanja strategiji Ev Evropa 2020, je treba ugotoviti, da ETS zelo pomembno podpira izkoriščenje gospodarskih in socialnih potencijalov regij nasploh in obmenih regij še posebej. Evropska kohezijska politika lahko zagotovi bolj učinkovito evropsko teritorijalno sodelovanje, bolj strateško usmerjeno sodelovanje in bolj osredotočeno na bistvo. Saj 80 odstotkov pri financiranju programov ETS je namenjenih štirim področjem. Inovacije in razvoj ter raziskave, digitalna agenda, majhna in srednje velika podjetja, nizkooglično gospodarstvo. Ampak novi koncept usmerjenosti na dosežene rezultate zahteva fin financiranje bolj kakovostnih programov v, okviri, v okviru ETS. Na ta način bomo lahko razvili tudi nova orodja kohezijske politike, ki nam bodo omogočala bolj učinkovito ukrepati na področju doseganja večje kohezije. V poročilu bom povdarjala tudi to, da luksemburško predsedstvo na tem področju zelo dobro deluje. V času predsedovanja Luksemburga je evropsko teritorijalno sodelovanje postalo ena od naših prednostnih nalog. Celo vrsto dokumentov je luksemburško predsedstvo o tej temi pripravilo in jih predstavilo na različnih eh, sejah in sestankih. Poleg tega je luksemburško predsedstvo na nek način utrlo pot za Eh, novo vizijo za obdobje po letu 2020. V ta namen so analizirali rezultate predhodno izvajanih programov in ocenili učinek sprememb, ki jih je bilo moč eh, doseči v obdobju 2014 do 2020. Tudi Evropska komisija je naredila velik prispevek k tej razpravi pripravlja oceno učinka, ki jo bo objavila naslednje leto. Odbor regij prav tako pripravlja svoje mnenje o tem, kako pomembno je evropsko teritorijalno sodelovanje v Evropski uniji. V svojem poročilu bom pozvala k temu, da poudarimo načelo usmerjenosti na rezultate predlagala bom tudi, da povečamo proračun za teritorijalno eh, kohezijo. In sklade na tem področju bi bilo treba bolje prilagoditi konkretnim potrebam, različnim območjem in regijam. V našem odboru smo o tem nekaj že razpravljali v preteklosti. Mislim pa, da lahko še naprej dodamo kakšno mnenje k tej razpravi. Zlasti, ko gre za obdobje po letu 2020. V zvezi s tem bi morali imeti dober pregled in vizijo o tem, kako proračun bolje eh, uravnotežiti in kako se bolje eh, s finančnimi sredstvi osredotočiti na teritorijalno kohezijo. Treba bo tudi izmenjavati podatke in informacije, tako med državami članicami, kot tudi regijami in, in evropskimi organi. Vsi ti bi morali izmenjavati informacije na podlagi programa Interact in ESPON. Kar zadeva prispevek evropskega teritorijalnega sodelovanja k doseganju ciljev teritorijalne kohezije, je treba razmišljati o teritorijalni agendi in o policentričnem pristopu oziroma razvoju. To pomeni, da bo treba ustvariti nove teritorijalne enote, preko nacionalnih meja. Na ta način bomo lahko se odzvali na pričakovanja naših prebivalcev, ki živijo v obmejnih eh, regijah. Novi teritorijalni scenariji se morajo tudi pripraviti za obdobje po letu 2020. Na podlagi vseh teh podatkov in informacij lahko domnevamo, da bo teritorijalna kohezija in teritorijalno sodelovanje nekaj, kar bo zasnovano na tako imenem policentričnem pristopu. ETS je tudi pomembno kot makroregionalna strategija med teritorijalnim sodelovanjem in makroregijskimi strategijami obstaja tesna povezava. Teritorijalno sodelovanje ima pomembno vlogo v najbolj oddaljenih regijah. Tudi to je treba povdariti. In ne nazadnje, povdariti je treba potrebo po večji komplementarnosti in večji usklajenosti evropskega teritorijalnega sodelovanja na evropski in nacionalni ravni. Teritorijalno sodelovanje mora biti povezano tudi z vsemi ostalimi programi in finančnimi inštrumenti na ravni Evropske unije pomembna sestavina mojega poročila bo vloga interega oziroma evropskega teritorijalnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij. V okviru programov interreg je moč ugotoviti, katera so tista področja, na katerih lahko regije, države in različni partnerji med seboj sodelujejo tudi v okviru čezmenjega sodelovanja. Glede na to je pomembno, da dosežemo takovano inteligentno specializacijo. Evropsko teritorijalno sodelovanje je lahko tudi dober laboratorij za podporo inovativnim projektom na področju bazičnih raziskav. Te projekte je potem moč prenesti v druge inštrumente, druge programe. Na njihovi podlagi je moč vzpostaviti čezmejne raziskovalne programe in infrastrukture, kot tudi čezmejna partnerstva za raziskave in inovacije v Evropi. Ker zadeva upravljanje in usklajevanje delovanja in evropske skupine v okviru teritorijalnega sodelovanja pa je treba podariti naslednje. Specifičnost upravljanja in usklajevanja je treba upoštevati. Iskati moramo komplementarnost med temi in drugimi programi, morda tudi z Evropskim skladom za strateške naložbe. Komisija bi morala po našem mnenju oceniti, skladnost, torej koherentnost in učinkovitost programov iz preteklega programskega obdobja. Komisija bi morala tudi pripraviti napovedi in ocene za naslednje programsko obdobje. Tudi poenostavitev je zelo pomembna, ko gre za teritorijalno sodelovanje. Poenostavitev potrebujemo. Tako glede področji v okviru uredbe o skupnih določbah, kot tudi v povezavi z nacionalnimi politikami. Več tehnične pomoči je treba zagotoviti in zagotoviti je treba eh, elektronsko podporo in upravljanje v okviru evropskega teritorijalnega sodelovanja. Inštrumente in urodja, ki so nam na voljo, treba bolj učinkovito in bolj na široko uporabljati, treba je pritegniti zasebne eh, investitorje in vzpostaviti javno-zasebna partnerstva, ko gre za evropsko teritorijalno sodelovanje. Na zadnjem zasedanju sveta je luksemburško predsedstvo predlagalo, da v Evropski uniji uporabimo poseben inštrument za zagotavljanje boljših partnerstev med državami članicami, ko gre za teritorijalno sodelovanje, zlasti v okviru evropskih skupin za teritorijalno sodelovanje. To so vse priložnosti in možnosti, ki jih lahko še naprej razvijemo, če bodo vsi deležniki zavezani k sodelovanju. Če govorimo o evropskem teritorijalnem sodelovanju, torej ETS, v času po sedanjem programskem obdobju, je treba pri tem povečati vlogo interrega. Boljše sodelovanje, boljše usklajevanje, več inovacij je pri tem treba zagotoviti, spodbuditi nove naložbe in razvijati je treba strategije za teritorijalni eh, razvoj, bodi si med državami članicami ali pa med regijami samimi. Še eno temo bi želela omeniti v svojem poročilu. Gre za pomen in preglednost teritorijalnega sodelovanja. Povečati moramo uh, ozaveščenost o rezultatih, treba je oceniti rezultate dosežene v okviru programov Evropskega teritorijalnega sodelovanja. To so moje prve zamisli glede tega poročila o evropskem teritorijalnem sodelovanju. Veselim pa se že vaših pripomb in mnen. Najprej bom dala besedo gospodu Hetmanu, eh, poročevalcu v Senci. Izvolite. Pani predsednica, eh, po prvi. Hvala, gospa predsednica. Najprej se vam prisrčno zahvaljujem za to vaše poročilo in za ta zelo zanimiv uvod v dokument, ki upam, da ga bomo imeli pred seboj na mizi tudi k malu. Evropsko teritorijalno sodelovanje je nekaj, kar upravičence zelo zanima ne danes in ne včeraj, temveč v zadnjih 20 letih. To je inštrument, ki je zelo pri srcu nevladnim organizacijam, majhnim skupnostim. In obstajajo tudi nekateri projekti, ki se resnično izvajajo na najnižji ravni v praksi. Zlasti tam se pojavljajo nekateri problemi in težave. Eh, ki jih morda glavna mesta in Bruselj ne vidijo. Od leta 2007 je evropsko teritorijalno sodelovanje neka vrste paralelni element evropske kohezijske politike. In pomembno je to sodelovanje. Vesel sem, da bo predsednica poročevalka poudarila, da je treba rezultate teh programov na nek način izkoristiti, uporabiti. Dosti krat jih zanemarjajo, kljub temu, da so zelo relevantni in pomembni za prakso v naših državah. To so programi, ki so se že zelo dobro razvili. V zadnjih 20-25 eh, letih so pridobili prožnost. Pred, v 90-ih letih so se osredotočali na projekte prometne projekte, na okoljske projekte, na turizem, na javno zdravstvo, na izmenjavo mladih in tako naprej. Skratka, gre za zelo dober, koristen inštrument, ki ga je treba narediti bolj znanega javnosti in rezultate je treba bolje izkoriščati v praksi. Glede na naše prejšnje razprave je treba povedati, da tisti med nami, ki govorijo o celostnem o celostnih eh, naložbah, lahko razmišljajo tudi o tem, kako bi na tem področju uporabili ta sredstva. Obstajajo nekateri pilotni projekti, ki jih izvajajo ali so jih izvajale evropske eh, regije v preteklosti. In zato bi celostne teritorijalne naložbe lahko povezali s tem. Vesel sem, ko ste poudarili področje poenostavitve, ki nas čaka na vseh področjih, kjer se izvajajo evropski inštrumenti. Na vseh teh področjih potrebujemo poenostavljanje dela. Tudi iz lastnih izkušenj na polskem vem, da je to nujno potrebno. Sam sem bil odgovoren za teritorijalno sodelovanje v okviru ministerstva. In zato sem si nabral veliko spoštovanja za tiste ljudi, ki so odgovorni za izvajanje programov vsak program zahteva drugačen pristop, ima drugačno perspektivo, kar je seveda povsem razumljivo. Včasih imamo tri programe v enem obmejnem področju, območju naprimer, kar je dobro, kar je prav, kar je treba pospeševati. Ampak to pomeni, da tisti, ki so uporabniki teh programov, morajo najbolj vplivati na oblikovanje programa. Sodelovanje je torej nujno in to mora biti v srčiki naše pozornosti. Gospa predsednica, poročevalka je omenila, da Interreg končno mora postati sestavni del evropskega teritorijalnega sodelovanja. Zaenkrat je ta program zamrznjen, skoraj da nikjer ga ne izvajo, morda ne zaradi pomankanja finančnih sredstev, temveč zaradi pomankanja sistemskih rešitev. Evropsko teritorijalno sodelovanje bi moralo biti vključeno v izvajanje samih projektov, ki jih želijo nekateri lokalni organi oziroma lokalne oblasti v čezmejnem kontekstu. Mislim, da moramo biti inovativni, Naš pristop mora biti inovativen, ko gre za prihodnost evropskega teritorijalnega sodelovanja. Ne smemo se osredotočiti samo na projekte, ki jih izvajo na lokalni ravni. Ne, treba je narediti korak naprej na področju raziskav, razvoja in inovacij, naprimer. Zato v poročilu morda lahko govorimo tudi o napredku na tem področju, o novih pristopih v prihodnosti bi morda lahko podprli nekatere poslovne rešitve, ki so pomembne za čezmejno sodelovanje. Če tudi gre za sodelovanje med podjetji iz različnih držav članic, dosti krat to sodelovanje nima finančne podpore. Zato se moramo vprašati, kako izboljšati to situacijo. Kako to, če imamo tako visoko stopno brezposobnosti v državah članicah, kako to, da ne iščemo novih rešitev. Dosti krat so obmejna območja, tista, ki so na periferiji posameznih držav članic, območja, ki se, dost, ki se tesno povezujejo, ki iščejo eden drugega. Torej bi lahko imeli takšne obmejne, čezmejne projekte za za poslovanje nasploh in zlasti za poslovanje mladih, tako da se mladi ne bodo odseljevali iz takšnih regij v večja mesta predvsem. Sam sem prepričan, da bodo razprave okoli evropskega teritorijalnega sodelovanja zelo koristne in vaše poročilo bo gotovo zelo zanimivo. Hvala. Thank you. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala. Gospa Bresa bo na to dobila besedo, da. Sem pa želela samo omeniti, da gospe Dančile danes ni z nami, ne more se nam pridružiti. Poslala mi je pisno stališče poročevalke v senci. Tako da, kot vidite, ima, uvajamo tudi inovacije v sam postopek. Zaradi tega, ker pač sestanki potekajo ob ponedeljkih. Naslednji govorec je torej gospod Van Miltenburg. Gospod Van Miltenburg, želite besedo? Da. Ja. Da, hvala, rad bi spregovoril. Ja. Najlepša hvala, predsednica. Mislim, da je vaš eh, predlog za pripravo poročila zelo dober. Samo dve pripombi bi podal. Prva se nanaša na čezmejno mobilnost delovne sile. Mislim, da je izrednega pomena, da se lotimo tudi tega vprašanja v samem poročilu. Mislim, da so številni evropejci zelo nadarjeni, ne morejo pa, jih, ne morejo pa teh talentov uporabiti v čezmejnih območjih zaradi tega, ker nacionalno pravo ali pa evropsko pravo tega ne omogoča. Tako da potrebujemo rešitve. Mislim, da je to tisto, kar v Evropi res potrebujemo za to, da bi spodbojali čezmejno mobilnost delovne sile. Seveda bo komisarka Tyson pripravila predlog glede mobilnosti delovne sile, bi pa morali o tem razmisliti tudi v okviru evropskega teritorijalnega sodelovanja. Prav tako pa bi morali bolje mm, uporabiti obstoječi okvir. Ko pregovorim z podjetniki in ko omenim Interreg, najprej slišim od njih, da je to sicer dobra zamisel. Vendar pa, če želite prejeti ustrezen certifikat za nekoga v upravi, če želite pripraviti ustrezne račune, to zahteva veliko upravnega napora treba je spregovoriti s številnimi revizori, s tistimi, ki pač nadzorujejo upravljanje evropskih skladov. Tako da, če to ne predstavlja vaše osrednje poslovne dejavni, dejavnosti, če ste pač podjetnik, ki ima malo podjetje ali pa če želite zagnati svoje zagonsko podjetje in če se osredotočate na ustvarjanje m, mm, blaginje in delovnih mest ter rasti, potem se nekoliko zatakne ker pri črpanju sredstev na tem področju potrebujete tudi druge veščine. Tako da se tu pojavlja ključno vprašanje, kako zagotoviti poenostavitev evropskih skladov, predvsem, ko gre za evropsko teritorijalno sodelovanje in za interreg. Včasih uh, upravni organ uh, niti ni v isti državi. Naprimer, na nizozemskem, ko govorimo o programu v Interregu, morajo oditi v Lil, naprimer. In se res sprašujem, kaj bo potem po francoskih volitvah, če bo začela v, na regionalni ravni vladati Front National. Tako da mislim, da je treba tudi to upoštevati. Ampak um, nisem želel izpostaviti tega. Gre za vprašanje, kako lahko zadeve poenostavimo, če želimo delovati čezmejno. To seveda lahko podpiramo, ampak potem naj bodo, prosim, lepo pravila enostavna in zmanjšajmo upravno mne breme, kaj ti podjetniki in tisti, ki delajo na univerzah, ne delajo zato, da bi samo vse čas prelagali papirje. Hvala. Much, Najlepša hvala. Gospa Vana, prosim. Uh, you, Chair, want... Najlepša hvala, gospa predsednica. Še enkrat. Uh, bi se rada opravičila v imenu našega poročevalca v senci, gospoda Brunica Ropeja, ki pa mi je podal svoje mnenje. Zelo podbuja to pobudo, nujno je, da Evropski parlament dela tudi na tem področju, ne samo zaradi tega, ker praznujemo 25. obletnico Interrega. Tudi svet je sprejel sklepe, kot ste že omenili, in sicer pred desetimi dnevi. Evropsko teritorijalno sodelovanje je eden izmed tistih instrumentov kohezijske politike, ki ima pomembno evropsko dodano vrednost. In dokazi nakazujejo, da dlje kot zagotavljamo čezmejno sodelovanje, bolje to sodelovanje intenzivno in manj obremenjujoče so meje, tako da je treba okrepiti naša prizadevanja in povečati sodelovanje. Tako da je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za evropsko teritorijalno sodelovanje trenutni večletni finančni okvir pa tega ne omogoča zaradi tega, ker um, je svet zmanjšal sredstva za ETC, medtem ko smo jih mi želeli zvišati. Tako da ne moremo mm, vedno zagotoviti tudi spremljanja glavnih um, programov, ki se nanašajo na mainstreaming. Uh, Drugače bi bilo treba opredeliti tudi programe čezmejnega sodelovanja. Morali pa bi vključiti v programe tudi programe, ki se nanašajo na soočanje z izzivi glede migrantov. Gospod Rope se zelo veseli nadaljnega prispevka k temu delu. Veliko izkušenj ima na področju ETS, zaradi tega, ker je bil več let župan v obmejni občini in osredotočil se bo na naslednje tri področja. Najprej na praktični učinek ETS-ja, na praktični razvoj obmejnih regij. Druga točka, na kateri želi delati, pa je opredelitev izjemnih eh, kvalitet ETS eh, e in programov na tem področju, ki so drugačni od splošne kohezijske politike. In tretja točka, na katero se želi osredotočiti, je osredotočanje na kakovosti življenja na splošno. Predvsem se želi pri tem osredotočiti na okolje. Hvala. Uh... Najlepša hvala, gospodin Nolfi. Hvala lepa, predsednica. Teritorijalno sodelovanje je eden od ključnih ciljev tega programskega obdobja. Naš ključni cilj pa je, predvsem v tem zgodovinskem trenutku, da posamezna ozemlja v državah članicah spodbujamo k sodelovanju v skupnih projektih, zato da si bodo izmenjevali tudi dobre izkušnje. Spodbujati moramo tudi čezmejno sodelovanje, zato da izboljšamo učinkovitost kohezijske politike kohezijsko politiko bi morali bolj natančno vključiti tudi v druge politike. Potrebujemo pa tudi jasna pluralistična merila. Nekatere regije se še vedno soočajo z endemičnimi težavami, ki jih ne uspejo odpraviti. Izmenjava najboljših praks in izkušenj je zelo pomembna tudi v medregijskem sodelovanju. Na podlagi vsega tega sklepam, da je teritorijalno sodelovanje ključnega pomena, še posebej čezmejno sodelovanje. Mislim pa, da ne bi smeli vsega skupaj obravnavati zgolj z funkcionalnega vidika. Upoštevati je treba tudi potrebe posameznih regij in ozemelj. Vedno je treba zavarovati interese posameznih regij. Ta pristop od spodaj na vzgor je zelo pomemben in ga ne bi smeli nikoli opustiti. Pripričana sem, da je delo, ki ga opravljate, gospa predsednica, kot poročevalka pri tem dosjeju, zelo pomembno. Zagotovo bomo sodelovali tako z vami kot sporočevalci v Senci. Sama sem nadomestna članica v tem odboru, tako da sem se zelo redko oglašala v razpravah. Naj pa povem, da se mi zdi to odlična priložnost tudi zato, da bolje spoznamo stale kolege in da oblikujemo dobro sodelovanje. Uh... Najlepša hvala. Gospod Van Nistelrooy. Ja, well. nas... Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi samo nekaj dodal k temu, kar je povedal kolega Hetman. V svoji predstavitvi predsednica ste omenili, da se želite osredotočiti na obete za prihodnost, da želite preučiti najboljše prakse in inovativne pristope. In zelo vesel sem, da se osredotočate na prihodnost. To me veseli, ker smo bili razočarani nad tem, kar smo videli v šestem poročilu glede uh, Mm, kohezijske politike. In videli smo, da se to poročilo ni posebej osredotočalo na teritorijalno sodelovanje. Tako da me veseli, da se je parlament še enkrat lotil te točke, da se oziramo v prihodnost in da bomo preučili različne prakse. Če si pogledamo obdobje od leta 2014 do leta 2020 vidimo, da smo se soočili s številnimi težavnimi obdobji v preteklosti. Nekaj časa smo poskušali preprosto razumeti, kako stvari delujejo. Imeli smo partnerske sporazume in operativne programe, ki naj bi jih začeli izvajati. In če se bo sedaj treba še kaj novega naučiti za novo obdobje, potem nam zmanjkuje časa. Če se ozremo v preteklost, je treba upoštevati, kaj je bilo sprejetega s prejšnjimi uredbami. Če želimo do sredine leta 2018 uvesti nove predloge, morajo biti ti predlogi sedaj že pripravljeni. In mislim, da je izvrstno, da se sedaj parlament osredotoča tudi na ta vprašanja. Parlament je eh, že podal svoje mnenje v poročilu Tomasa Dojča. In tam je posebej izpostavljeno sodelovanje. Tudi sami ste bili prisotni prejšnji teden na srečanju v Luksemburgu. Teritorijalna vprašanja niso sporna, nobena država članica jih ne izpodbija. Če si pogledamo, kaj se dogaja mm, v odboru regiji, potem lahko gotovimo, da je potekalo nedavno srečanje z omejnimi regijami in svetom Evrope. Tu pa se pojavlja tveganje. Slišimo, da je Schengen pod pritiskom, da nekateri vodje vlad sedaj pravijo, da bi lahko uvedli mini Schengen. In iz tega je bilo slišati jasno sporočilo, ki je išlo iz zadnjega srečanja in to je bilo ne dovolite tega. Teritorijalno sodelovanje je odvisno oziroma pogojeno z odpravljanjem meja, ne z njihovim ponovnim uvajanjem. To pomeni, da je treba preučiti trenutno stanje v Evropi. Treba je zagotoviti, da teritorijalne politike obravnavamo kot ključne politike. Tako da mislim, da je sporočilo, ki ga pošiljate v svojem osnutku poročila, dobro in veselim se te razprave. Treba pa je preučiti tudi to, kar se dogaja na drugih področjih politik. Teritorijalna razsežnost in čezmejno sodelovanje sta področji, ki jih je treba povdariti kot eh, zelo pomembni področji, tako da se veselimo pogleda v vaš osnutek. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Briso, prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi mene zelo zanima, kako se boste vi lotili vseh teh vidikov inovativnosti na tem področju. To ste že sami povedali. Po 25 letih uporabe tega instrumenta razmišljamo o tem, kaj smo dosegli. Odnegdaj živim v obmejnem območju, v obmejni regiji, zato podpiram kohezijske regionalne politike, politike čezmejnega sodelovanja. Vendar, kot sami veste, je teritorijalna kohezija predmet obravnave strani različnih instrumentov. Nekateri instrumenti se nanašajo na regije, nekateri na obmejne regije. Potem so tu instrumenti, ki se nanašajo tudi na povezovanje med bolj oddaljnimi regijami, v tem virtualnem svetu pa se seveda to vrstne razdalje ne upoštevajo. Razmislek o tem, kaj so prinesli ti instrumenti z vidika resnične kohezije, ko gre zlasti za obmejna območja, je zagotovo smiselna. Na voljo imamo Schengen. Schengen je sedaj v hudi krizi zaradi dramatičnih aktualnih razmer. Morda bi potrebovali več šengna, zato da odpravimo te teritorijalne razdalje. Ogromno mikroprojektov obstaja, ki so se izvajali bolj na metodološki ravni, nanašali so se na lokalni razvoj. Če želimo, da se instrument razvija, mora biti to instrument, ki prispeva bolj k oblikovanju politik, kot pa k oblikovanju metod. Zato bi bilo zanimivo vedeti, koliko evropskih skupin za teritorijalno sodelovanje je nastalo v kontekstu programiranja teritorijalnega sodelovanja, ki zajema tudi te instrumente. Ali so ti instrumenti še koristni? tudi tam, kjer že obstaja makroregionalna strategija. Kjer obstaja makroregionalna strategija, je dobro preveriti, ali potrebujemo dodatne instrumente, ali ne bi bilo morda bolje sredstvo, ki jih namenjamo za te instrumente, prenesti v projekte širših razsežnosti. Vprašanje je, kako biti inovativen. Čezmejno smo se veliko pogovarjali No, ne povsod, tu in tam smo se. Ti projekti so tisti, ki so prispevali k razvoju sodelovanja med mesti, univerzami, bolnišnice, raziskovalni centri so bili oblikovani v tem kontekstu, kjer je prišlo do vsega tega in kje do tega ni prišlo na zanima. Financirali smo ogromno majhnih projektov, na koncu pa nismo bili priča konkretnim rezultatom pri razvoju ozemelj. No, vse zadnje so to ključni instrumenti v tem kontekstu. Tudi sklad za regionalni razvoj, kohezijski sklad in socialni sklad so pomembni. Zanima me, ali posamezniki, zahvaljujoč tem instrumentom iz konteksta teritorijalne kohezije, uporabljajo skupaj vse tri preomenjene sklade ali ne, ali črpajo sredstva zgolj iz posameznih skladov. Nekaj pomislekov imamo glede samega didaktičnega uporabljanja teh sredstev. Sostanzialmente la creazione di network fra a Kako je potem z vzpostavljanjem razno raznih omrežij med posameznimi zelo raznolikimi regijami znotraj Evropske unije? Kaj konkretno so te mreže prinesle? Ali so to instrumenti, ki pomagajo pri iskanju posameznih partnerjev, ali so to instrumenti za predstavitev skupnih projektov, ali so morda ti instrumenti prinesli še kak drug rezultat? Pri načrtovanju prihodnosti bi bilo po mojem mnenju zelo dobro, če bi izhajali iz analize realnih rezultatov, ki smo jih dosegli na tem področju. Da se ne bomo zanašali zgolj na te pomirjujoče besede. Če bomo ugotovili, da je sodelovanje na čezmejnem področju tako krhko, tako šipko, se bo zagotovo pojavil tudi dvom, vsaj glede didaktične smotrnosti teh skladov in sredstev. No, skušajmo biti nekoliko bolj zahtevni pri zastavljanju konkretnih vprašanj, da nas ne bodo kar tako odpravili z odgovori na težavna vsebinska vprašanja v tej Evropi, ki nam ponuja instrumente, s katerimi naj bi presegli meje, vidimo pa, da se meje in ovire pojavljajo. Čim se pojavi nek zunani dejavnik, se takoj pojavijo nacionalistične težne meje in tako naprej. Zato me zanima, če lahko tudi poročevalka, naša predsednica, izpostavi kakšen dodaten pomislek v tem kontekstu. Seveda je res, da so instrumenti v preteklosti res bili koristni, še vedno so koristni, ampak zanima me, ali bodo tudi v prihodnje koristni, jih boste na novo oblikovali, o njih razmišljali in tako naprej. Najlepša hvala in sedaj gospod Polčak. Takoj pa jim predsednik za udeljenje slova, jaz se najprej si omluvim, že sem. Najlepša hvala, gospa predsednica, in najlepša hvala za besedo. Rad bi se opravičil za zamudo, zaradi tega, ker sem bil ob enem tudi na srečanju odbora Agri, tako da nisem biti, mogel biti prisoten v predstavitvi mnenja, sem pa prebral vse dokumente. Tako da bi podporil pripombe glede poenostavitvi upravnega bremena, potem o spodbujanju izmenjave dobrih praks na področju teritorijalnega sodelovanja v Evropi. Pri tem pa bi zastavil vprašanje, ali imamo oprijemljive cilje, ki bi jih lahko merili. Uvedena je bila posebna uredba in zaradi tega je sedaj Evropsko teritorijalno sodelovanje prvič osnovano na uredbi. Tudi obrazložitveni memorandum izpostavlja potreba po zmanjšanju upravnega bremena. Naj se dotaknem še komentarja gospe Breso. Pozdravljam inovativne pobude na področju teritorijalnega sodelovanja. Strinjam se tudi, da bi lahko te pristope bolje orisali v samem eh, mnenju. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Buda. <clears throat> Uh, Najlepša hvala za besedo. Čisto na kratko. Rad bi vas opozoril na to, da evropsko teritorijalno sodelovanje predstavlja pomembno lasnost Evropske unije. Pravzaprav ne moremo govoriti o Evropski uniji, ne da bi govorili tudi o evropskem teritorijalnem sodelovanju. Tudi gospod V. Nistelroj je izpostavil, da se je treba ozreti v prihodnost in se vprašati, kaj želimo v prihodnosti doseči. Tako da bo treba preučiti tudi, kakšna je naša trenutna izhodiščna točka. Treba je ugotoviti, kaj je tisto, kar danes ne deluje najbolje na področju teritorijalnega sodelovanja. Gospod Polčak je prav tako omenil, da morajo biti cilji merljivi. Žal pa danes eh, številni trdijo, bodi si odboru Agri ali pa odboru Regi, da si vsi želimo poenostavitve dostopa do evropskih skladov. Dopoldan sem se srečal z univerzitetnimi profesorji in zdravniki iz mojega domačega mesta in izpostavili so, kako zelo težko je dostopati do evropskih sredstev. Štiri programe imajo ZDA, dva z Indijo in eh, program s Kitajsko, nimajo pa je niti enega programa sodelovanja v evropskem kontekstu. In zanima me, zakaj je tako? Zakaj ne morejo dostopati do teh sredstev? Zakaj so postopki tako zelo težavni? Kakšne rešitve bi tu lahko našli, zato da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zadali, tako da bomo res imeli na koncu enotno Evropo. Najlepša hvala. Sedaj pa vabim predstavnike Evropske komisije, da spregovorijo. Želite podati komentarje na to prvo izmenjavo mnenj? Da, hvala, predsednica. Morda bi lahko osvetilili samo nekoliko to, kar je v pripravi. leta 2016 naj bi bila na voljo ex post ocena programskega obdobja in to bi moralo predstavljati dobro osnovo za razmislek o prihodnosti. Poleg tega bo v prihodnih tednih eh, komisija sprejela poročilo v skladu s 16. členom uredbe o skupnih določbah. To poročilo vam bo, poda, vam bo podalo dober pregled programiranja Interreg programa v obdobju 2014 do 2020. In tretjič, kot je dejala predsednica, res nekoliko pogrešamo m, mm, razporožljivost čezmejnih podatkov v teritorijalnem kontekstu. Pripravili smo tudi študijo Eurobarometer, ki se prvič osredotoča tudi na obmejna območja. To ni pomembno samo za interreg in za vaše prihodnje delo, temveč je pomembno tudi z vidika intenzivnosti sodelovanja. Tako da gre tu res za prvi tovrstni pregled, kar pomeni, da bomo v prihodnosti lahko merili, v kolikšni meri so programi interreg učinkoviti ali pa uporabni in nedovolj učinkoviti. Ugotovili bomo, ali smo denar porabili smotrno, glede na posamezni situacije ob mejah. Do sedaj namreč tega nismo imeli na voljo. Poleg tega, kot ste dejali, predsednica, na pobudo komisarke Krecu začenjamo z čezmejni, smo začeli s čezmejno revizijo, revizijo sodelovanja. Radi bi namreč preučili, katere so še ovire, ki obstajajo na področju čezmejnega sodelovanja. Poleg tega bomo pri nadaljnih pogajanjih, ko gre za Interreg in za obdobje po letu 2014, radi zauzeli pristop na podlagi razpoložljivih sredstev. Tako da tu lešite, še ne zauzemam stališča glede tega, ali bodo sredstva v prihodnosti večja ali ne. Ne glede na to, kolikšna bodo, bo treba upoštevati tako potrebe prednosti posameznih političnih področji in opcij in pomankljivosti. Tudi strokovna skupina je letos februarja začela s tem delom. Začeli smo študijami zato, da bi pripravili dobro podkovano osnovo za nadaljne delo. To so torej To je torej pet elementov, ki sem jih želela izpostaviti. Hvala, predsednica. Uh, najlepša hvala vsem kolegom, najlepša hvala za pripombe in najlepša hvala za zelo zanimive predloge. Najlepša hvala tudi za pripombe Evropski komisiji. Zdi se, da bo poročilo zelo zanimivo zaradi situacije, v kateri smo se znašli. Pa tudi zaradi tega, ker vse institucije Evropske unije posvečajo veliko pozornosti med čezmejnemu sodelovanju in evropskemu teritorijalnemu sodelovanju. Najlepša hvala torej vsem in bomo upoštevala vaše pripombe in predloge. Prvo in se že veselim prvega srečanja s poročevalci v Senci. Tako da vsem skupaj najlepša hvala. Uh, Sedaj pa nadaljujemo zelo eh, zanimivim poročilom, ki se nanaša na izvajanje tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. Gospoda Mato je poročevalka. Nekaj poročevalcev v senci je z nami, nekaj pa jih ni tu. Ampak, kot ste slišali, uvajamo inovacije pri predstavitvah poročevalcev v senci. Tako da danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen pri tem poročilu. Poročilo se bo osredotočalo na glavne izzive pri izvajanju tematskega cilja 3 pri programiranju in prav tako se bo sredotočalo na izvajanje pristopa za zagotavljanje sinergij na tem področju. To je prvo poročilo o izvajanju, na katerega se osredotočamo letos. Tako da, gospa Damato, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Kot smo ravno kar slišali strani predsednice, gre za prvo izvedbeno poročilo, ki ga naš odbor pripravlja za obdobje 2014-2020. Zakaj naj bi pripravili takšno poročilo? Zato, ker se nam zdi zelo pomembno to, da se spremlja izvajanje operativnih programov že v tej začetni fazi. Ključnega pomena je, da v prvi vrsti vemo, ali ti programi odražajo duh partnerskih sporazumov in temeljnih načel iz uredbe. Zelo pomembno je vedeti tudi to, kakšno je stališče parlamenta, ki se je odražalo tudi med pogajanji. Ali je bilo v teh predhodnih fazah zagotovljeno tudi sodelovanje vseh deležnikov. Ugotavljamo, da je v tem naprednem obdobju znotraj programskega okvira bilo doseženih kar nekaj pomembnih in rezultatov. Mi smo tisti, ki zastopamo institucije, govorimo pa o tematskem cilju, ki se nanaša na povečanje konkurenčnosti MSP-jev. Kakšno vlogo lahko MSP-je igrajo pri krepitvi gospodarstva v Evropski uniji? Več kot 90 odstotkov podjetij v Evropski uniji predstavljajo MSP-ji. Tudi v manj razvitih regijah so MSP-ji gonilo razvoja. Govorimo o programskem obdobju, ki se še izvaja, ampak že sedaj lahko potegnemo določene sklepe v zvezi s samim izvajanjem, predvsem zahvaljujoč komisije, komisiji, ki spremlja, kako se programi izvajajo, kako se dodeljujejo sredstva in tako naprej. Tematski cilj 3 ni predvideval sistematske uporabe strategije z področja pametne specializacije, zato moramo preveriti, ali to lahko kakorkoli vpliva na kakovost programskega obdobja, kot smo ga opredelili za MSP-je. Obstaja tveganje, da bodo manj razvite regije začele vlagati veliko manj sredstev v inovativna podjetja strategija za pametno rast se nanaša na številne sektore, tudi na tiste tradicionalne. Skupni raziskovalni center sedežem v Sevilji je namenjen predvsem temu, da se oblikujejo tematske platforme. Preveriti moramo tudi, ali so instrumenti finančnega inženirstva bili vključeni v to obdobje. V prejšnjem obdobju teh instrumentov nismo uporabljali povsod na učinkovit način. Ne smemo dopustiti, da bi se enako pripetilo tudi v novem programskem obdobju. Sprašujemo se tudi, ali je poenostavitev eno od temeljnih načel novega programskega obdobja uporabljena tudi na ravni operativnih programov. MSP-ji se pogosto soočajo s težavami pri dostopanju do sredstev, tako v fazi priprave projekta, kot tudi v operativni fazi upravljanja s projekti. Zato moramo poskrbeti predvsem za to, da se bodo posamezni instrumenti dali na voljo vsem podjetjem, zlasti, ko gre za upravljanje s finančnimi sredstvi. Omenjamo tudi vprašanje zamude pri plačilih. Na stotine MSP-jev v Evropski uniji bankrotira, zato ker se računi ne plačujejo. Upoštevati je treba tudi direktivo iz leta 2011, ki se nanaša na odpravo zamud pri plačilih. To direktivo bi morali posodobiti in jo izvajati na ravni držav članic. Zamude pri plačilih predstavljajo pomembno oviro pri zagotavljanju konkurenčnosti MSP-jev. Ovirajo pa tudi uveljavitev resničnega enotnega trga. Preveriti moramo, ali so se sredstva dodelila MSP-ju. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za to, da bodo ta sredstva hitro in neposredno dodeljena MSP-ju. V operativnih programih moramo preveriti, kdo so upravičenci pomoči, ali so ti upravičenci dejansko MSP-ji neposredno. Aktivna udeležba lokalnih upravnih enot je ključnega pomena uporabiti moramo sodobne pristope, ciljati na dolgoročni trajnostni razvoj vseh posameznih regij. Če se lotim še prečnih tematik, s tem poročilom skušamo skupaj s kolegi spostaviti tudi okoljske ter socialno-ekonomske, celo zgodovinske vidike. Iz različnih razlogov so vsi ti vidiki povezani z razvojem SPO. Kar zadeva zeleno gospodarstvo, omenjam na primer učinkovito uporabo izvedbo in upravljanje sredstvi. To je eden od ključnih elementov pri zagotavljanju konkurenčnosti MSP-jev. 40 odstotkov proizvodnega sektorja se nanaša na porabo surovin, 20 odstotkov predstavljajo stroški dela. MSP-ji bodo, upam, uspeli zmanjšati tudi dolžino dobavne verige, želimo si doseči tako imenovano razdaljo nič, želimo si, da bi se tudi MSP-ji naprimer združevali v grozdem. Potem je tu še kaskadni sistem, ki naj bi se uporabljal povsod v Evropi, spoštovali pa naj bi tudi lokalne značilnosti ter strokovno znanje na lokalni ravni. Mikropodjetjem bomo posvetili dodatno pozornost, to so podjetja, ki imajo manj kot deset zaposlenih. Znotraj MSP-jev mikropodjetja predstavljajo ogromen delež podjetij, se pa tudi mikropodjetja vsakodnevno soočajo s precejšnjimi težavami, ko gre za dostop do posojil. Na tej podlagi smo želeli zagotoviti predvsem to, da se bo vse tisto, kar smo do sedaj dosegli, izvajalo tudi v praksi. Želimo si, da bi MSP-ji lahko prispevali k trajnostnemu gospodarskemu razvoju K temu pa bo lahko pripomogla tudi pravična kohezijska politika. Veselim se že dodatnih prispevkov poročevalcev v senci in skupin, ki jih leti predstavljajo. V naslednjih obdobjih se bomo pogosto še srečevali na to temo, govorili bomo tudi o tem splošnem okviru, ki sem ga danes predstavila. Hvala za pozornost in se veselim vaših prispevkov. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Kdo od njih je prisoten v dvorani? Morda lahko začnemo z gospod Tomašič. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, poslanke in poslanci. Poročevalki Damato se zahvaljujem za odlično poročilo in želim povdariti, da v novem programskem obdobju od 2014 do 2020, ko gre za razdelitev 970 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bomo zagotovili brez nepovratna sredstva za horizontalno pomoč podjetjem v različnih sektorjih in dejavnostih, Sredstva bodo namenjena tudi podpori podjetništva, potem finančni pomoči v obliki tveganega kapitala, eh, jamstev in kreditov. Majhna srednje velika podjetja lahko zagotovijo veliko novih delovnih mest, to pomeni zmanjšanje brezposobnosti in zmanjšanje nekaterih geografskih izzivov. Razvoj majhnih in srednje velikih podjetij lahko prispeva konkurenčnosti in produktivnosti in povečanju dohodka na prebivalca. Ta razvoj bo pospešil tudi strukturno transformacijo zdravega sektorja MSP-jev zaradi njihove povezanosti z inovativnostjo in tehnološkim napredkom. Analize, ki so bile upravljene v letu 2013, kažejo, da obstaja trajno pomankanje finančnih sredstev. To pomeni, da velik del MSP-jev ne more pri bankah pridobiti eh, kapitala oziroma financiranje, pa tudi ne na trgu kapitala. Banke enostavno ne želijo posojati MSP-jev, zato 70 odstotkov MSP-jev izkorišča svoje prihodnike in eh, svoje prihodke in s tem in jih usmerja v nove naložbe. Tudi trga tveganega kapitala skoraj da ni sicer pa je tem, na tem trgu zelo malo kapitala. MSP-ji v različnih fazah rasti potrebujejo strokovno podporo in podjetniško podporo inštitucij. Dosti krat menimo, da te institucije zagotavljajo uh, storitve, ki si jih MSP-ji ne morejo privoščiti. Vendar, izkazalo se je, da podjetniške podporne institucije nimajo dovolj zmogljivosti za zagotavljanje visoko kakovostnih storitev in za sodobni pristop, ko gre za reševanje problemov MSP-jev. MSP-ji povdarjajo, da potrebujejo posebne storitve, višje storitve in druge oblike osnovne podpore. Glede na to je treba spodbuditi okolje, v katerem se bodo podjetja lahko razvijala in rasla in sicer na tako, da zmanjšamo regulatorne bremena, da jim zagotovimo učinkovito pomoč v ključnih eh, fazah eh, poslovnega in življenjskega ciklusa, s tem, da ustvarjamo nove poslovne možnosti in da jim omogočimo tudi nove veščine in sposobnosti za digitalno obdobje. Na ta način je treba tudi skrajšati postopek za ustanavljanje zagonskih podjetij. Poprečno v državah članicah ustanovitev novega podjetja traja tri dni, v nekaterih pa tudi pet do osem. Pomembno je tudi odpraviti ostale ovire pri poslovanju. Vsako leto v Evropi 400 tisoč podjetij se prenaša od enega lasnika na drugega, kar je eh, ogromno, en milijon eh, delovnih mest. Hvala. Gospod Avstrevicius je naslednji poročevalec v senci, prosim. Uh, <clears throat> Najlepša hvala, predsednica. Spoštovani kolegi, v imenu skupine ALDE bi se rad eh, zahvalil kolegici Damato, da je predlagala, da delamo eh, na tem poročilu na lastno pobudo v odboru regiji. Glede na to, da je zelo pomembno, da preusmerimo fokus teritorij kohezijske politike na zagotavljanje delovnih mest in rast. Mislim, da je nesporno, da je treba zagotoviti več rasti in delovnih mest v Evropi. Pri tem je treba upoštevati pomembno vlogo, ki jo igrajo pri tem MSP-ji. In mislim, da je to poročilo dobra priložnost za to, da preučimo trenutno stanje. Tudi iz vidika reforme kohezijske politike, tako da bi povečali sredstva za to področje do 140 milijard evrov za naslednje programsko obdobje od 2014 do 2020. Tako da si bomo še naprej prizadevali eh, za zagotavljanje uspešnih pogojev za MSP-je. Želimo izboljšati okvirne pogoje za delovanje podjetnikov. Treba je ponostaviti skupna pravila in ukrepe. Treba je zagotoviti sinergijo med različnimi programi in zagotoviti diverzificirana sredstva za MSP-je. Vse te elemente predlaga nova reformirana kohezijska politika Evropske unije, ki si prizadeva nadgraditi prejšnjo programsko odlobje od 2007 do 2013, v katerem smo podprli ogromno število MSP-jev, s čimer smo ustvarili več kot 300 tisoč delovnih mest v MSP-jih. To poročilo bi moralo zagotoviti pregled nad dosedanjim delom, zato da bi zagotovili, da lahko MSP-ji v prihodnosti popolnoma izkoristijo strukturne sklade na eni strani in po drugi strani je treba upoštevati in podati priporočila glede nerazrešenih vprašanj. Prav tako bi rad kolege pozval, da pri oblikovanju poročila nekoliko bolj upoštevamo mnenja predstavnikov na terenu, tistih na lokalni in regionalni ravni, ki so končni prejemniki sredstev, ki imajo najbolj relevantne in realistične izkušnje. Razumevanje njihovega pogleda je zelo pomembno za nas pri oblikovanju ustrezne in koherentne konkurenčne politike v prihodnosti. Upam, da bo današnja razprava zagotovila konkretne predloge, ki bomo vnesli v končno različico poročila. Najlepša hvala, gospa Vana. Najlepša hvala, gospa predsednica. Še enkrat bi se rada opravičila v imenu kolega gospoda Grila, ki ga danes ni z nami, ki pa je podal eh, svoje mnenje. Gospod Škrlec eh, pozdravlja pobudo gospoda Mato. Strinja se z njo, kako zelo pomembna so mala in srednja velika podjetja za razvoj eh, živahnega evropskega gospodarstva. V poročilu bi rad izpostavil pomembnost sinergij sredstev, ki so na voljo za financiranje MSP-ja, zato da bi zagotovili njihovo konkurenčnost. To bi moralo biti obro orodje za zagotavljanje raziskovanja inovacij in pametne specializacije. Tako bi okrepili vlogo evropskih MSP-jev na globalnem trgu. Naša skupina je prepričana, da bo um, gospoda Matov z veseljem delila informacije, ki jih bo prejela od um, komisije, naprimer glede sinergije pri spodbojanju MSP-jev. Prav tako menimo, da so MSP-ji ključnega pomena za spodbojanje lokalnega gospodarstva in lokalnih trgov, tako da si želimo, da bi tudi te točke unesli v poročilo. Se pa že veselimo osno, osnutka poročila in gospod Škrlec uh, je pripravljen konstruktivno sodelovati s poročevalko. Najlepša hvala, gospod Van Nistelrooy in na to gospa Bresko. Breso. Najlepša hvala, predsednica. Rad bi povedal, da naš poročevalc v senci prihaja iz iste države kot poročevalka, tako da mislim, da ste omenili prava področja, najprej konkurenčnost naših podjetij. Gre tudi za vprašanje financiranja konkurenčnosti, tako da gre tu za osrednji cilj, kateremu lahko pritrdimo. Pri tem pa je treba paziti na to, da bo naša kohezijska politika pravilno delovala. Učinki sinergije so zelo pomembni. Z našimi instrumenti lahko zagotovimo marsikaj, ampak poleg tega na trgu obstajajo tudi drugi instrumenti, naprimer sklad EFSI, ki znaša 75 milijard evrov za MSP-je v prihodnjih treh letih. Tu gre za ogromne zneske in treba bo zelo previdno združiti različne sklade. Tudi sinergetični učinek skladov je zelo pomemben in poročevalka ga želi omeniti. Sedaj pa si poglemo kot primer, naprimer, področje spleta in digitalizacije. Tu gre za zelo velik trg. danes lahko po spletu trgujemo tudi v drugih državah in to prinaša nove priložnosti. Tudi gospa Bienkovska je nedavno podala predlog na tem področju, ko gre za zagonska podjetja in MSP-ju na tem na spletnem področju. Tudi tu je sodelovanje zelo pomembno. Tako da bi vas v tem kontekstu pravzaprav opozoril, da je to povezano tudi z naslednjo točko na dnevnem redu. Komisija je prav tako omenila, da bo pripravila poročila v skladu s 16. členom in da bomo tam našli rezultate. Ko pač pripravljamo poročila o izvanju, je treba navesti tudi številke. Zelo pomembno je, da preučimo, kakšni so rezultati, če hočemo ugotoviti, ali je neka politika delovala. Tako da si od tega poročila obetam veliko številk. Prepričan sem, da boste lahko v vaše poročila vnesli marsikatero številko. Poleti sem bil tudi na pomembnem zasedanju raziskovalnice STOA. Tudi Pavel Rubik je bil prisoten na tem srečanju in eh, kolegi iz odbora ITRE. In vedno znova smo zastavljali vprašanje, kaj bomo storili za MSP-je. Imamo listino za MSP-je. Na voljo je cel nabor instrumentov, vključno s tveganim kapitalom in posebnimi instrumenti namenjenimi zagonskim podjetjem. Tako da me zanima, Kako obravnavate to vrstno vprašanje z vidika kohezijske politike? Pri tem se namreč ne omenja regij in kohezijskih skladov, ki pa pri vsem skupaj pravzaprav igrajo pomembno vlogo. Tako da si želim, da bi v svoje poročilo unesli odstavek, ki se bo nanašal na vprašanje, kako lahko sredstva za lokalni razvoj mm, pridružimo ali združimo z drugimi sredstvi za razvoj MSP-jev. Pomembno vprašanje se torej glasi, kako lahko te različne insame, instrumente združimo in vzajemno dopolnimo. Poleg tega sem vesel, da ste mm, omenili delo agencije v Sevilji. Kmalu bomo namreč um, imeli misijo in Evropski parlament se bo seznanil z delom te agencije. Pri podjetništvu gre za delovanje oseb, ki so mm, zelo izobražene na področju IKT-a e ali pa na področju okoljskih ved in podobno. In vse to so vprašanja, ki so zelo pomembna za MSP-je. Kar pomeni, da se morajo MSP-ji nenehno doizobraževati in izpopolnjevati, tako da se je treba vprašanje, treba zastaviti vprašanje, kako se bomo tega lotili na evropski ravni. Zagotovo bom še podal predloge o tem. Much, um, Najlepša hvala, gospod Breso, prosim. Se, eh, purtroppo, nostro... Hvala lepa. Nažalost je naš poročevalec v senci kolega Kocolino obtičal na poti, nekje na cesti tako da bom sama podala nekaj pripomp na to zelo zanimivo poročilo. Hvala lepa poročevalki, ker je predlagala to temo. Tu sicer gre za tradicionalno politiko, za kohezijsko politiko, politiko podpiranja MSP-jev, ampak vseeno se mi zdi, da tokrat prvič v programskem obdobju govorimo o tem pomembnem gospodarskem tkivu, ki je bilo zelo prizadeto v času krize. MSP-ji so zelo trpeli v času krize. Instrumenti, ki smo jih izvajali, so zelo zanimivi. Zato bi bilo zanimivo tudi vedeti, ali je to pokrizno delovanje upoštevalo tudi instrumente iz preteklosti. Iz krize naj bi izšli bolj inovativni. Kaj se je dogajalo naprimer na področju raziskav, kolektivnih raziskav, ko govorimo o MSP-jih, pogosto govorimo o izjemno majhnih podjetjih, ali to vrsta podjetja med seboj sodelujejo, se združujejo v skupine, v grozde ali skupaj sodelujejo pri raziskovalnih projektih ali se povezujejo z univerzami, z raziskovalnimi centri. To je moje prvo vprašanje. Naslednje vprašanje. Tehnološki prenos. Za MSP je to zelo pomembno koliko programov je na voljo na tem področju, kako so oblikovani programi na tem področju, ali se dobro izvajo in tako naprej in tako dalje. Tretja zadeva. Več kolegov je že izpostavilo to vprašanje. MSP je v tem obdobju izjemno trpijo tudi zaradi pomankljivega dostopa do finančnih sredstev. Ogromno težav imajo pri pridobivanju sredstev poleg tega so na ravni držav članic obrestne mere negativne. V MSP-jih oziroma v sektorju MSP-jev se to ne odraža dovolj dobro. Zanima me, kakšne finančne instrumente imamo na voljo. Tudi inovativne instrumente smo verjetno pripravili, ali je možno uporabljati posamezne sklade se morda oblikujajo posebni instrumenti tudi za MSP-je, zato da bi jim lahko pomagali v tem pomembnem trenutku, ko iščajo pot iz krize. Iz krize ponavadi izstopimo bolj inovativni, to sicer nekaj stane, predvsem pa od nas zahteva uporabo finančnih instrumentov, pri katerih nam ni treba porabljati prevelikih količin denarja ali so službe komisije morda razmišljale tudi o tem, bi lahko morda poročevalka predstavila sliko na tem področju, kako so vsi tisti akteri, ki se ukvarjajo s programiranjem, okrepili podporo, ki jo nudijo MSP-jem, da bi leti hitreje našli pot iz krize. Če bi vedeli, kakšna je ta širša slika, bi lahko opravili zelo zanimivo delo tudi preko tega poročila. Tako bi lažje razumeli, na kakšen način kohezijska politika pomaga MSP-jem pri iskanju izhoda iz krize. Hvala lepa. No, še preden se zaključi ta razprava, bo morda tudi naš poročevalec v senci uspel priti na sestanek, ampak zaenkrat je to vse. Hvala. Thank you. Thank you much, we... Najlepša hvala. Ampak eh, smo pa trenutno prisluhnili vašemu prispevku. Sedaj pa me zanima, ali bi predstavniki komisije rade spregovorili in podali pripombe. Prosim. Yes, Chairman, uh, hvala, predsednica. Spoštovane dame in gospodje, najlepša hvala da ste nam dali priložnost, da podamo pripombe glede tega tematskega cilja številka 3, ki se nanaša na povečanje konkurenčnosti MSP-ev. Ko smo začeli pogajanja z državami članicami, prva pogajanja, smo jim pokazali tale vodič. Ta vodič um, opisuje, kako lahko izboljšamo kakovost naložb v MSP-je. Na koncu se je izkazalo, da je vse skupaj vedno odvisno od tega, kar je zapisano v uredbi. Ko si pogledamo uredbo, vidite, da gre za MSP-je, za internacionalizacijo, za zagonska podjetja, za priložnost za rast za mala in srednje velika podjetja. Prav tako pa gre tu za spodbujanje inovacij. Tematski cilj 3 ni bil podvržen um, pogojenosti povezanih s pametno specializacijo. In to je imelo tudi ustrezne učinke. Pri tematskem cilju 1 smo imeli predhodno pogojenost, pri tematskem cilju 3 pa nismo imeli predhodne pogojenosti v povezavi s pametno specializacijo. To je države članice in regije spodbudilo k temu, da so na nek način se bolj osredotočile na tematski cilj 3, ker se jim je zdel enostavnejši. Tretji tematski cilj se je nanašal predvsem na akt za mala podjetja, ki je bil takrat v obravnavi. In kot veste, gre tu za hitrejše omogočanje vzpostavitve podjetja, za spremljanje SBA in eh, tudi za vidike, ki se nanašajo na zapoznela plačila. Tu gre pravzaprav za spodbude za regije, da spremejo to vrstne ukrepe. Tu pa ni bilo nikakršne predhodne pogojenosti, ki bi bila povezana s tematskim ciljem 3. Tako da smo pri posvetovanjih z državami članicami ugotovili, da so veliko prispevale za MSP-je v okviru tematskega cilja 1, ker so bile pripravljene m, mm, storiti več v višjih členih m, eh, dobavne verige. Druge pa smo videli, da bi raje ohranili trenutno stanje in so zaradi tega nekatere države članice se bolj osredotočile na tematki cilj 3. In tudi raziskava je to pokazala. Nek bolj razvite države članice so, po, so namenjale več sredstev za prvi stebr in nekoliko manj za tretji. In tudi to je seboj prineslo posledice. Najbolj dominantni ukrep so splošne naložbe, te pa zaobjemajo vse vrste naložb. Pri tematskem cilju 3 pa imamo možnost eh, popolne fleksibilnosti, ko gre za zagotavljanje naložbenih sredstev. Tako da pri tretjem cilju imamo pravzaprav priložnost, da financiramo najrazličnejše ukrepe. Pozitivno je, da države članice s tem spodbujamo, da uporabljajo finančne instrumente in 10 milijard evrov v tretjem stebru bo nam menjenih za splošne naložbe. Potem, ko bodo izvršene te splošne naložbe, bodo zagotovljena tudi m, mm, posojila in jamstva, torej drugi finančni instrumenti, kar je pozitivno. Kar se tiče sinergiji, bi rad omenil obzorje 2020 in instrument za MSP-je v tem pogledu. Tu gre za žik odličnosti, Kadarkoli gre za prizadevanje v okviru obzorja 2020, vedno ugotavljamo, da je bilo še nekaj programov, ki jih nismo financirali, ker eh, niso bili dovolj kakovostni. Smo pa spodbudili države članice in regije, da spodbudijo tudi mm, to vrstne projekte, če so v skladu z načelom pametne specializacije. Visoka skupina za poenostavitev je začela delovati in tudi zadevne delovne skupine, ki se ukvarjajo s poenostavitvami zahtev za MSP-je in obetamo si mm, rezultatov. Komisija bo verjetno podprla poročevalko glede spodbojanja inovativnih pristopov mm, regiji. radi bi spodbujali MSP-je in podjetništvo. Ne gre za to, da bi nekatere regije že same začele izvajati hitre postopke za dostop do sredstev za MSP-je. Seveda vedno postopajo v okviru veljavnih pravil so pa še vedno priložnosti za nadaljne poistovitve teh postopkov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospa Damato, se želite odzvati ali pa zaključiti? Rada bi se zahvalila, sem se že pribeležila vaše pripombe, kar nekaj novih zamisli ste predstavili, Hvala lepa kolegicam in kolegom, hvala lepa tudi komisiji. Vse to bom upoštevala, se pa tako ali tako k malu spet vidimo. Thank you. Thank you hvala lepa. Sedaj pa gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre pa za mnenje, ki ga pripravlja naš odbor. Pristojni odbor je odbor KONT torej odbor za nadzor proračuna. Danes bomo obravnavali osnutek mnenja. Ivana Maletič je pripravljalka mnenja. Gre pa za mnenje o razrešnici za leto 2014 splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija, torej del proračuna, ki se nanaša na Evropsko komisijo. Gospod Van Nistelrooy bo predstavil zadevo, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Danes imamo res zasedanje polno improviziranja. Gospa Maletič žal danes ne more biti prisotna na sestanku. Pred seboj pa imam besedilo, ki ga bom sedaj prebral. V angliščini je, zato bom to tudi v angliščini prebral. Spoštovane članice in člani, računsko sodišče je v svojem letnem poročilu za obdobje 2014 označilo stopnjo napake 4,4 pri plačilih. Sodišče poudarja, da je prišlo do manjšega znižanja v primerjavi z lanskoletnim poročilom, ker je bila stopnja napake 4,3 odstotke. Stopnja napake pri plačilih se torej stabilizira in postopno zmanjšuje. Kakorkoli že, stopnja napake v celoti je še vedno veliko višja, kot je željeni prak dveh odstotkov. Poleg tega nas skrbi to, da socialna, gospodarska, teritorijalna kohezija oziroma razdele, ki se nanaša na to področje, doživlja povišeno stopnjo napake v primerjavi z lansko letnim poročilom računskega sodišča. 5,7 odstotna stopnja napake za leto 2014, za 2014 je bila stopnja napake 5,3 odstotka. Visoka stopnja napake in dodatne nezakonitosti izpodbijajo ključno politiko v Evropski uniji, kohezijsko politiko v tem primeru. Te številke resnično negativno vplivajo na proračun unije v celoti. To dejstvo je izpostavljeno še, v še enem poročilu strani Evropske komisije, kjer piše, da kljub temu, da je število goljofivih primerov na področju kohezijske politike v upadu, je negativni finančni vpliv na proračun Evropske unije večji. Povečal se je za 76 odstotkov v primerjavi z letom 2013. Ko gre za negoljufive primere na področju kohezijske politike, je število primerov v porastu, enako velja tudi za negativen vpliv na proračun, tako kot je bilo tudi lani. Premalo nadzora se izvaja strani komisije in držav članic. Poleg tega je finančno upravljanje precej šipko, to so razlogi za te številke. Visoka stopnja nepravilnosti se zatorej pojavlja, kar je zelo pomembno, to podarjam zaradi prevelike kompleksnosti pravil, postopkov in tako naprej. To povzroča številne težave končnim uporabnikom sredstev. Komisija in države članice morajo, kot smo že prej podarili, okrepiti svoje upravne zmogljivosti in vzpostaviti učinkovite finančne sisteme ter sisteme upravljanja. informacije, ki bi lahko bile koristne pri preprečevanju to vrstni goljufi, se ne uporabljajo v celoti. Države članice in komisija bi se morale zato bolj aktivno lotiti izmenjave informacij, znanja in dobrih praks. S tem se bo zmanjšala tudi stopnja napake, zmanjšala se bo tudi stopnja nepravilnosti. Komisija bi se morala bolj aktivno lotiti poenostavitve obstoječih pravil in postopkov, sočasno pa mora zagotoviti ustrezno raven finančnega upravljanja, zato da se zagotovi ustrezno ravnoteže, ki nam bo pomagalo. Pomagalo bo tudi končnim uporabnikom. Plačil ne bi smeli prekiniti za posamezne projekte, če ne goljufije, nepravilnosti tu in tam izpostavimo, kajti s tem bi ogrozili projekte. Če pa pride do goljufij, bi komisija morala uporabiti strožja pravila. Naj zaključim. Poraba sredstev bi morala biti bolj ciljno usmerjena. To bi morali podariti tudi v partnerskem sporazumu med državami članicami. S tem bomo zagotovili več dodane vrednosti za Evropsko unijo in državljane. Zagotovili bomo tudi bolj odgovorno upravljanje z davkoplačevalskim denarjem. To je besedilo, ki bi ga rad predal v imenu poročevalke. Najdete lahko tudi bolj podrobne pripombe. Sedaj pa lahko podate svoje pripombe na slišano. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Nekaj poročevalcev v senci se je javilo, gospod Von. Hvala, predsednica. Če bi bila poročevalka tu, bi se ji zahvalil za pripombe in predloge. Hvala tudi kolegu Lambertu, ki je spostavil, da je stopnja napake na področju kohezijske politike nekoliko nižja. Napaka se razlikuje od goljufije, to je pomembno vedeti. V nekaterih odborih, v našem ne, namenoma <coughs> zamenjujejo ta dva pojma, ampak napaka in goljufija ni eno in isto. Poročevalka je predstavila kar nekaj pomembnih predlogov, tudi v zvezi s tem, kako lahko države članice zmanjšajo stopnjo napake. Večina sredstev je res prepuščena v upravljanje državam članicam. Tisto, česar ne najdem v teh predlogih, pa bi morali omeniti, pa je to, da računsko sodišče pravi, da imajo države članice na voljo informacije, s pomočjo katerih bi lahko odkrile in popravile napake. Torej, ogromno odgovornost nosijo države članice. To bi lahko vključili v poročilo. Bom sam podal predlog spremembe s tem v zvezi. Poročevalka izpostavlja tudi poenostavitev kadarkoli opravljamo obiske, bodi si odbor regije ali odbor kont ali pa kdorkoli drug, nam vedno rečejo, da je najbolj pomembna zadeva, ki jo lahko storimo za to, da se zmanjša stopnje napake, ta, da se izboljša poenostavitev. Vedno nam to izpostavijo, kamorkoli gremo. Nekaj napredka smo sicer dobi, naredili v okviru tega programa. Ekohezija potem pošaljna plačila, poenotena pravila za vseh pet skladov. Gotovo smo s pomočjo teh ukrepov stvari izboljšali, v prihodnje pa lahko zadeve še dodatno poenostavimo. Naprimer, lahko bi imeli skupna pravila, ne zgolj posamezne uredbe. Potem so tu še pravila glede izključitev. 50 odstotkov napak se pojavlja po mnenju računskega sodišča v fazi oziroma v kontekstu javnih naročil. Veliko lahko še storimo na tem področju, lahko poenostavimo zadeve za države članice, upravičence, regije, tudi za posamezne revizorje. Če bomo izboljšali poenostavitev, bomo v prihodnje priča še dodatnemu znižanju stopen napak. Hvala. Hvala lepa. Sama sem naslednja poročevalka v senci, zato bom kar nadaljevala z inovativnostjo pri postopkih. Ja, vem, boste dobili tudi vi besedo, gospa Tomašič. Kolegice in kolegi, vsi se zavedamo, da je postopek razrešnice pomemben del funkcije, ki jo opravlja Evropski parlament. Tu govorimo o kohezijski politiki, govorimo o tem, kakšni so bili ključni rezultati pri izvajanju proračuna za kohezijsko politiko. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki, gospe Maletič iz skupine ILS. E Hvala lepa za pripravljeno mnenje. Opravili smo analizo, Pri pripravi tega mnenja smo upoštevali tudi letno poročilo računskega sodišča za leto 2014 ter komisijno poročilo o dejavnostih za leto 2014. Sama bi rada izpostavila naslednje ključne pripombe. V letu 2014 je bila kohezijska politika, tako kot v preteklih letih, obravnavana strani računskega sodišča kot politično področje, ki je še posebej dovzetno za napake. 5,7 odstotna stopnja napake kakšne bistvene razlike med posameznimi vrstami napak ni bilo. Javno naročanje, upravičenost in tako naprej so področja, kjer se pojavljajo sorodne stopne napake. Še nekaj bi rada podarila. Komisija in države članice bi se morale v prvi vrsti osredotočiti na to, kako oblikovati preventivne ukrepe, zagotavljanje pravočasnih informacij, učinkovito usposabljanje, ponujanje smernic nacionalnih organov glede ugotovljenih tveganj je pomembno. Osredotočiti se je treba na fazo izvajanja, se tam izogniti napakam. Zmanjšati moramo število prekinjenih plačil ali začasno zaustavljenih plačil. Nacionalni organi morajo sami spostaviti tveganje, še posebej, ko gre za izpolnjevanje pravil z področja javnih naročil in državne pomoči. To je ključnega pomena v kontekstu preventivnega delovanja. Za države članice in komisijo je zelo pomembno, da se izvajajo ciljno usmerjeni pravočasni ukrepi za krepitev upravne zmogljivosti. Revizija bi se morala sredotočiti na učinkovitost in uspešnost politike. Kultura bi morala biti utemeljena na uspešnosti. Gre za pomemben preskok ugotavljamo, da obstaja še vedno precej visoka stopnja nepravilnosti. Pozdravljam nov regulativni okvir z ex ante pogojevanjem, ko gre za javna naročila za obdobje 2014-2020. Države članice, ki še niso izpolnile eksante pogojevanja, morajo čim hitreje začeti uh, učinkovito izvajati dogovorjene načrte do konca leta 2016. Države članice morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, zato da čim hitreje poskrbijo za prenos svežnja iz leta 2014, ki se nanaša na javna naročila, več direktiv imamo na voljo na tem področju in do 18. aprila 2016 mora biti direktive prenešene v nacionalno zakonodajo. Komisija bi morala strože nadzirati sam postopek, zagotoviti mora ustrezne smernice, pa tudi tehnično pomoč državam članicam in sicer v kontekstu ustreznega prenašanja direktiv v nacionalno zakonodajo. Tako da se popolnoma strinjam z ostalimi poročevalci v senci, ki pravijo, da bi morali razmišljati o poenostavitvi, o dobrih smernicah, o zagotavljanju informacij upravljavskim organom. Na tak način bomo tudi omejili tveganje, da bo pri kohezijskih politikah prihajalo do napak. Hvala. Gospa Tomašič pa je naslednja. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila kolegici Maletič za pripravljeno mnenje. Hvala za vse predloge. Glede na to, s kakšnimi gospodarskimi težavami se države članice soočajo v tem trenutku, glede na to, kako malo sredstev je v evropskem proračunu, je zaščita finančnih interesov Evropske unije še toliko bolj pomembna. Rada bi podarila predvsem pomen čim bolj učinkovitega in pravilnega upravljanja in porabljanja sredstev Evropske unije. Nepravilnosti, ki niso obravnavane kot goljufija, so rezultat nepoznavanja pravil. Pravila in vsi predpisi so precej kompleksni. Poenostaviti je treba pravila in postopke, s tem bomo zmanjšali tudi število nepravilnosti, ki jih ne obravnavamo kot goljufije pozdravljam pa predlog, da se oblikuje skupina strokovnjakov na visoki ravni. Ta skupina bo spremljala postopek poenostavitve, tako da bodo upravičenci do strukturnih in investicijskih skladov lahko zadeve laže izvajali. Vesela sem, da komisija dela na področju spremanja boljše zakonodaje. Sama bi rada podarila tudi to, da bi morali skleniti dogovor, ko gre za oblikovanje priporočil. Poenostavitev v eni državi članici bi lahko privedla do bolj kompleksne situacije v drugi državi članici. Na večjih ravneh se izvajajo dejavnosti, s tem se sistem dodatno zapleta, za upravičence je zadeva še toliko bolj kompleksna. Revizori bi se morali osredotočiti na dosežene rezultate dela, seveda pa bi morali zagotoviti tudi ustrezno raven nadzora. Hvala. Yes. Gospa Vana, v imenu poročevalca v Senci. Še enkrat se opravičujem v imenu kolega Škrleca, je poročevalec v senci in bi rad z vami delil naslednje mnenje. Finančno leto 2014 je bilo prvo leto izvajanja novega finančnega obdobja in prvo leto v obdobju 2014-2020. Samo manjši del plačil iz leta 2014 se je porabilo za programe nove generacije. Programi na področju kohezijske politike za obdobje 2014-2020 so bili deležni precejšnje zamude, kar je seveda velika ovira pri gladkem prehodu iz enega programskega obdobja na drugo programsko obdobje. Poleg tega prihaja do preliva sredstev. V resoluciji Evropskega parlamenta o zamudi pri programih smo komisijo pozvali, da preuči posledice ki jih prinaša zamuda izvajanja programov, da pripravi tudi ustrezne zaključke, pospešiti je treba postopek sprejemanja programov. Kakovost programov je tista, ki bi jo morali podpirati, ne bi jo smeli žrtvovati za namene hitrejšega izvajanja programov. Boriti se je treba proti goljufijam. Komisija bi morala opredeliti tudi primerne organe in pristojne organe, ki se bodo ukvarjali s temi vprašanji. To je ključnega pomena za financiranje vseh programov. Hvala. Uh, Hvala vsem. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom Evropske komisije. Če. Hvala, gospa predsednica. Okay. Okay. Še enkrat izvolite. Hvala, predsednica. Hvala tudi za vse te predloge, ki jih je odbor za proračunski nadzor pripravil za leto 2020. 14. Nekaj manjših pripomb imam v zvezi s temi predlogi. Prvi predlog je povezan s povečanjem stopnje napak. No, pravzaprav, če natančno proučite letno poročilo Evropskega računskega sodišča, boste po eni strani videli povečanje, na drugi strani pa znižanje te stopnje napak. Zakaj? Zaradi različnih metod, ki so jih uporabili v prvem oziroma v drugem primeru. Ampak kaj je pri tem pomembno? Kohezijska politika in stopnja napak v njej je dožela stabilizacijo, giblje se med 5 in 10. sedem v obdobju 2007 do 2014. Stopnja napak se je znižala v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem 2000 do 2006, ampak vseeno je še previsoka. Kot je nekdo danes omenil, res morajo tudi države članice narediti svoje, da bi še naprej zmanjšali to stopnjo napake. Računsko sodišče tudi samo omenja, da 40 odstotkov kvantificiranih napak, ki jih je ugotovil, bi lahko odkrili nacionalni organi držav članic. To je prva stvar. Druga stvar. pozdravljamo spremembe med eh, goljufivimi napakami oziroma goljufijo na eni strani in nenamerno storjenimi napakami na drugi. Tretjič, poenostavitev je resnično tisto, kar zagovarja komisarka Krecu in skupina na visoki ravni za poenostavitev, ki se je že sestala, bo skrbela za to. No, tudi Evropski parlament je vključen v vse to, v ta napor. In četrta pripomba, osredotočanje na rezultate. Veste, da računsko sodišče povdarja, da je premalo osredotočenosti na rezultate in da je to treba izboljšati v naslednjem programskem obdobju. In komisija je v odgovoru v sodišču povdarila, da je nekoliko preuranjeno narediti takšno oceno. Če še vedno potekajo o programih eh, pogajanja za partnerske sporazume torej 7. decembra, preden bo to zaključeno, je Evropsko računsko sodišče že o tem govorilo. No, 6. decembra oziroma okoli 15. decembra bomo uh, objavili poročilo na podlagi 16. člena, tudi Evropsko sodišče bo dobilo to poročilo in videlo bo, da se v naslednjem programskem obdobju komisija resnično osredotoča na rezultate. Hvala še kdo, ki bi želel narediti sklepe, ne v imenu poročevalke. Gospa predsednica, seveda vse te pripombe bom posredoval poročevalki in pripričan sem, da bodo tudi stališča odbora regij ustrezno upoštevana. Rok za vlaganje predlogov sprememb je sreda 16. decembra ob 12. uri. Ponovno, tako kot prej. Dobro. S tem smo prišli do konca današnjega dnevnega reda. In sedaj se bo nadaljevala seja koordinatorjev. Hvala vsem kolegicam in kolegom. Koordinatorje pa vabim, da ostanejo še za zadnji del današnje seje.